Uh, Kolegi in kolegice, mislim, da je treba začeti. Ura je 9.07, imamo uro in pol za to izmenjavo mnen. Hvala tistim kolegom in kolegicam, ki so se nam pridružili pravočasno. Hvala tudi eh, podpredsedniku, prvemu podpredsedniku, ki je bil tukaj pet minut pred deveto. Čaka nas strukturirani dialog s prvim podpredsednikom komisije ki skrbi za boljše pravno urejanje med institucionalne odnose, pravno državo in listino o temeljnih pravicah. Z nami je bil že večkrat, imeli smo tudi uh, druge sestanke, z njim smo se srečali naprimer v Strasburu pred nekaj dnevi. Veliko stikov eh, imamo tako z njim kot z njegovim uradom. To je seveda pomemben trenutek, zato ker imamo eh, možnost za zastavljanje vprašanj o eh, njegovih pristojnostih. Zahvaljujem se mu za njegovo prisotnost. Čaka nas torej strukturirani dialog, kolegi in kolegice. To pomeni, da se bodo prvi oglasili koordinatorji, na to pa si ostali. To je ta struktura. Prosim vas, da se držite časovnih omejitev. Najprej bomo besedo predali koordinatorjem. Enega vidim na to pa lahko vsi ostali zastavljate vprašanja, kar eh, dvignite roko, če želite besedo. Na zadnje nismo bili ravno disciplinirani, danes pa bom spremljal ta seznam, verjetno se nam bodo pridružili tudi drugi, malce pozneje. Najbolje je, da dvignete, dvignete kartico, če želite besedo. Antoine pa zapisuje vaša imena. Odlično. Z nami eh, je velika skupina socialistov, eh, en predstavnik zelenih in gospod Boni. Toliko o eh, ravnotežju v odboru Libe. Nič drugega ne bom povedal, ker se bom drugače znašel v težavah. No, kolegi in kolegice, veliko pomembnih, resnih vprašanj imamo na zalogi, tako da se prosim držite časovnih omejitev. Tudi Franz Timmermans je zelo discipliniran in odgovoril bo na vaše vprašanje. Na to pa si bomo lahko privoščili še en krok vprašanj, če bomo imeli čas. Tako da bodite kratki in drnati, prosim, in ne porabite več kot dve minuti. Najprej bo Franz podal uvodne besede. Izvoli. Najlepša hvala, Klod, in dobro jutro vsem skupaj ob tej zgodnji uri. Veseli me, da sem spet v vaši sredi. To je levi brlok, kot mu pravimo eh, v Evropski komisiji. Srečujemo se ob eh, času polnem izzivov, zato ker so temeljne pravice pod pritiskom v številnih državah, članicah na številne eh, različne načine veliko je izzivov, zato ker je pod vprašanjem vladavina prava kot eh, osnova delovanja te unije in delovanja držav članic. Tudi eh, na to nekateri včasih pozabljajo, ignorirajo to dejstvo eh, in van dvomijo. Zame je jasno, da se bo Evropska unija zrušila, če ne bomo spoštovali vladavine prava. In to je za me dejstvo, dvomov glede tega ni. In mislim, da smo to jemali eh, preveč zlahka v zadnjih eh, letih. In mislim, da se bomo morali tudi politično bolj osredotočiti eh, na ta vprašanja. V delovnem, delovnem programu komisije za naslednje leto želim, da je vladavina prave omenjena eksplicitno in implicitno kot tisti cement Evropske unije, ki vse skupaj drži skupaj. Če nimamo vladavine prava, ostane zgolj gola moč, kar pomeni, da veliki vladajo, majhni pa morajo to sprejeti. Gola moč pomeni, da demokracijo prevajamo v tiranijo uh, večine, ne pa. Uh, v spoštovanje manjšin. Gre torej za nekatere najbolj temeljne zadeve, eh, ki so podlaga za našo družbo. Bolje se želimo boriti proti sovražnemu govoru na eh, spletu, o tem se pogovarjamo z industrijo. Imeli smo letni forum o temeljnih pravicah eh, lani na temo strpnosti, na temo boja proti sovraštvo proti eh, napadom na verske skupnosti, eh, jude, eh, muslimane in tako naprej. Letos pa se veselim konference o svobodi medijev. To se mi zdi zelo pereča tema za našo skupnost vrednot. Mislim, da je treba razmišljati o tem, v katero smer gredo mediji v Evropi razpravljati moramo o vlogi eh, medijev in primerjati to teoretično razpravo z realnostjo. Mislim, da se včasih porajajo zelo pereča vprašanja, ki moramo posvetiti še več pozornosti tukaj v Evropi. V uvodnem nagovoru bi rad izpostavil tudi potrebo potem, da eh, moramo ustrajati pri eh, razpravi, pri dialogu z državami članicami o vladavini prava tega nas ne sme biti strah. Eh, poznate eh, moj dialog s polsko vlado in eh, s tem lahko nadaljujem zgolj, če me bo parlament še naprej podpiral. Močni bomo zgolj, če bomo enotni. In mislim, da nas tudi tukaj čaka še vedno veliko dela. Spoštovati je treba neodvisnost. Uh, sodne veje oblasti, to je del vladavine prava, nadaljevali bomo s tem dialogom, ampak res potrebujem vašo podporo. Varnost je še en eh, element, ki ga je treba resnično zagotavljati, če želimo spoštovati vladavino prava in če želimo spoštovati človekove eh, pravice. Eh, z Julianom Kingom ste se pogovarjali, pa tudi z gospodom Avramopulosom ste se pogovarjali in še naprej bomo delali na tem. končal bi pri vprašanju migracij. Naši državljani menijo, da nimamo nadzora nad migracijami in mislim, da je to tista največja grošn, grožnja za uh, vladavino prava in za temeljne pravice. Doseči moramo napredek, komisija in parlament tesno sodelujeta pri tem in še vedno računamo na uh, vašo podporo pri tem tesnem sodelovanju. Če bomo enotni, če bomo stali drug drugemu eh, eh, ob strani, potem bomo lahko dosegli eh, napredek. Sedaj pa sem pripravljen odgovarjati na vaše vprašanje. Hvala, Franc, hvala, da si bil kratek in jedrnat. Seveda so najpomembnejša sedaj vprašanja. Kolegi in kolegice, prosim, bodite kratki in jedrnati. Vsak ima največ dve minuti. Začeli bomo s koordinatorji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 Hvala tudi vam, gospod podpredsednik komisije. Hvala za ta eh, kratek in nedrnat uvod. Sama prihajam iz Polske in rada bi se eh, vam opravičila za morebitne neošečnosti, ki ste jih doživeli eh, na polskem strani trenutne polske vlade. Veseli me, da pri vašem ukrepanju vizavi Polske, pri vašem ukrepanju eh, v podporo polskih medijev in polskega pravosodja, vedno poveste, kaj počne komisija. Eh, komisija ne, napade, ne napada eh, polskega naroda ali pa polske kot takšne. Ne, gre zgolj za napad na tiste, ki si želijo prilaščati to moč na polskem ki si želijo prilastiti demokracijo. In eh, to je izjemno pomembno. To, čemu smo priča na polskem, eh, Poljaki in Poljakinje so na ulicah, imamo tudi resolucije Evropskega parlamenta na temo Polske, vse to kaže na dejstvo, da smo enotni. Na nek način smo res eh, enotni. In to je enotnost, ki jo vi potrebujete. Z drugimi besedami, Evropski parlament je proti, ne strinja se z vsemi temi kršitvami demokracije in vladavine prava na polskem. V Evropskem parlamentu smo prepričani, da je treba spoštovati načelo vladavine prava. To je eh, tisti cement, ki drži vse države članice skupaj, ki drži Unijo skupaj. Moje vprašanje je naslednje zanima me, eh, glede na to, da bomo v parlamentu eh, v Strasburu razpravljali o poročilu, eh, poročilu Sofie Netfeld o vladavini prava v Evropi. O tem bomo, kot sem dejala, razpravljali v Strasburu. Zanima me, če se strinjate z glavnimi tezami, z glavnimi smernicami tega poročila, če se strinjate s pristopom ki izhaja iz tega poročila. A se strinjate, da potrebujemo zelo jasne mehanizme na tem področju, nekaj bolj vidnega, kar bi Evropski komisiji in Evropskemu parlamentu eh, omogočalo, da izvaja ocene stanja na področju vladavine prava v različnih državah? Prosim, da se držite omejitve dveh minut. Eh, veliko se vas je javilo k besedi, tako da prosim, eh, ohranite kratke nedenate prispevke. Gospa Zipel. Hvala. Želim se navezati na to, kar je Franz Timmermans uvodoma povedal. Namreč, da smo vsi dosegli, to, kar smo dosegli v državah članicah, je malo kot samo po sebi umevno. Pričakovali smo, da bodo vsi spoštovali veljavna pravila, sedaj pa opažamo, da to, kar je bilo prej samo po sebi umevno, več ne velja. Nekatera pravila se preprosto več ne spoštujejo. In strinjam se z pripombami predhodne govornice o Polski. Rekla bi, da je tukaj komisija sprožila. Uh, postopek za ugotavljanje kršitve pravne države, imamo tudi ugotovitve Beneške komisije, ampak polska vlada je ta poročila zavrnila, tako da se sedaj zastavlja vprašanje, kaj lahko naredi komisija in kaj lahko naredimo vsi skupaj, zato da to vlado pripravimo do tega, da bo spoštovala skupnostna pravila in da bodo ponovno Eh, vrnile na prejšnjo stanje, vse tiste spremembe, ki niso spremljive. In če se vrnemo k Mačarski, mislim, da bi lahko začeli postopek za kršitev pravne države tudi v primeru Mačarske. Jasno želim povedati, da ni res, da Evropska komisija in begunci ogrožajo Mačarsko. Ne, Orban je tisti, ki ogroža svobodo izražanja in druge svoboščine na mačarskem. In ni Orban tisti, ki bi ščitil mačarsko identiteto, ampak eh, on ščiti samo svojo lastno moč. Eh, glede na neodvisnost, načela neodvisnosti sodstva, pravic manjšin, eh, pravic novinarjev, svobode izražanja, nujno, da tukaj končno ukrepamo v primeru Mačarske. Kar se tiče mehanizma pravne države, ta morda ni popoln ali pa dovolj konkreten, ampak vseeno vas sprašujem, ali je komisija pripravljena to vzeti kot osnova, da se angažira v primeru Mačarske, zato da bo končno, eh, da bo končno uveden ta mehanizem. <coughs> Um, Naslednja je Cecilija Wikström. Si pripravljena, Cecilija? zelo vesela sem, da lahko predam eh, besedo kolegici. Izvoli, Sofi, v imenu skupine Alde. Dobro jutro, gospod komisar. Pozdravljam eh, vaše besede, dejali ste, da bo brez vladavine prava Evropska unija propadla. Če sem vas pravilno razumela, boste vključili predloge v eh, delovni program za naslednje leto. Tudi mene zanima, glede na to, da nas čaka izmenjava mnen o poročilu naslednji teden, zanima me, če boste eh, pozitivno sprejeli poročilo, o katerem bomo glasovali naslednje leto, če menite, da bo to podlaga za razprave med eh, komisijo, parlamentom in eh, svetom. Omenili ste tudi eh, boljšo zakonodajo in meni se zdi, da sta vladina prava in boljša zakonodaja dve plati istega, iste medalje. Vse skupaj je treba seveda izvajati zelo jasno, vse, kar je povezano z gospodarstvom, Eh, s podjetji, z odpravljanjem birokracije, vse to je treba izvajati. Je pa res, da nismo tako strikni na področju eh, varnosti, eh, migracij in tako naprej. Sprejemamo veliko zakonodajnih aktov, za katere vemo, da niso pravno gledano popolnoma neoporečni in da jih lahko sodišča na to kritizirajo. In zanima me, kako boste rešili ta problem še eno vprašanje, imam specifično vprašanje eh, glede boljše uporabe instrumentov, ki so na voljo. Že leta zastavljamo komisiji vprašanja o tako imenovani zakonodaji, eh, protigejovski zakonodaji v Litvi. In eh, komisija vedno odgovori, da se pogovarja eh, z vlado v tej državi. Eh, zanima me, kdaj bo komisija končno sprožila postopke zagotavljanja kršitev in na to bi rada, da poveste še kaj o preglednosti. Eh, vem, da je to ena od vaših najljubših tem, enako velja za me. Vem, da je bilo nekaj napredka doseženega, je pa res, da ne napredujemo dovolj hitro. Nihče. To velja tudi za Evropski parlament, zato da bi ustvarili neko pravo kulturo odprtosti. Še vedno eh, na nek način nočemo tega napredka in zanima me, če boste uh, naredili korak naprej pri tem. V imenu zelenih, Judica Argentini. Najlepša hvala, gospod predsednik. Komisar pravi, da želi sodelovati z nami zato, da bi eh, zakonodajne predloge hitreje obravnavali. Zanima me, o katerih predlogih govori in kaj. Uh, nas čaka v naslednjih letih, zato ker ne vem točno, zakaj gre. Če je del tega, te hitrejše obravnave eh, tudi eh, to, da pozabimo na ocene učinka, potem eh, ne vem, kaj naj naredimo. Naprimer, ponovna naselitev beguncev Evropske unije, zakonodajni akt, ki velja, nima ocene učinka in pravno gledano ni popolnoma neoporečen, kar pomeni, da eh, moramo izpiliti eh, ta akt eh, v sodelovanju s komisijo in svetom. Mislim, da izgubljamo čas in na nek način sedaj čistimo akt, ki velja. Zanima me, zakaj dovolite, da zakonodaja, še posebej na področju azila in migracij, do nas eh, pride brez ocene učinka. Eh, zakaj pravniki vseh teh stvari niso pregledali, preden jih eh, parlament dobi v roke? Države Višegrada, Višegradske države um, so prejšnji teden na svetu PNZ dejale, da uh, premestitve iz Italije in Grčije niso več eh, v njihovi pristojnosti. Zanima me, če bi lahko kaj povedali o tem, gre za eh, medvladni eh, dogovor, parlament tukaj nima besede, je pa res, da to vpliva na poznejše razprave, naprimer o reviziji Dublinske uredbe oziroma direktive. V naslednjem letu, v letu 2017, nas čakajo volitve v Franciji, v Nemčiji. Eh, Maltežani eh, menijo, da je vprašanje beguncev na eh, vrhu agende. Nas pa čaka pa pozicija v naslednjem letu in če komisija ne bo pripravila pametnih načrtov, bomo izgubili veliko časa. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem. In na koncu še gospa Björk ki nadomešča Kornilijo Erst v imenu skupine Goje. Najlepša hvala. Kolegi in kolegice so povedali že marsikaj modrega, sama pa bi rada izpostavila zakonodajni postopek. Zelo pomembno je, da je zakonodajni postopek ne zgolj hiter, ampak tudi kakovosten. In uh, mislim, da uh, Eh, nekako pogrešamo ocene učinka številnih eh, predlogov, številnih aktov. Zelo eh, natančno jih je treba analizirati. Če je res, da imamo v svetu skupino višegradskih držav, ki imajo lasna stališča, me zanima, kakšen je vaš plan B. Govora je, bila, go, govora je bilo o polski, govoriti je treba tudi o mađarski. Očitno ukrepi niso obrodili sadov, eh, stanje je še slabše, več je ksenofobije strani vlade. Slišali smo, eh, da eh, njihova zakonodaja ni usklajena z evropsko zakonodajo, slišali smo veliko o nasilju policije, o preiskavah nevladnih organizacij, o zapiranju eh, televizijskih postaj in tako naprej. Eh, zanima me, kakšna eh, so vaša mnenja v zvezi s tem in kakšne so vaše namere. Še eno vprašanje imamo v zvezi s temeljnimi pravicami in to je pravica do združevanja družin. Več držav članic, ki ne izpolnjuje direktive o pravici do združevanja družin, Eh, je bilo zabeleženih in zanima me, zakaj komisija ni sprožila ustreznih postopkov za ugotavljanje kršitev. Gospod Timerman, želite odgovoriti, na to pa nas čaka še en krok razprave. Izvolite. Najlepša hvala za vaše vprašanje. O Polski bi eh, zelo jasno povedal takole. Seveda razumem. Diskurs, eh, češ, da komisija eh, napada Polsko in polski narod, eh, tako menijo nekateri. Ampak eh, ne gre za to, gre za zelo preprosto zadevo. Komisija si prizadeva za ustrezno ravnoteže med vejami oblasti, prizadeva si za neodvisnost pravosodja na polskem. Ta je v nevarnosti, zato ker polska vlada sprejema ukrepe, kot eh, so naprimer ti, da ne izvoli eh, sodnikov v ustavno sodišče, sodnikov, ki so bili eh, zakonito sprejeti in tako naprej. Ne gre za napad na polski narod. Ne, to je neumnost. Mislim, da si prizadevamo za spoštovanje polskega naroda. Za njih se borimo. Vsaka država članica si namreč zasluži situacijo, v kateri je porazdelitev pristojnosti in moči v državi jasna. In to je edino jamstvo, eh, na podlagi katerega lahko trdimo, da imajo ljudje na to pravico do pravnih sredstev eh, brez političnega umešavanja. To ni pomembno zgolj za varstvo pravic posameznika, to je pomembno tudi za delovanje notranjega trga vsak eh, vlagatelj, vsak eh, gospodarski subjekt mora biti gotov, da lahko gre na sodišče, ki bo izvajalo pravo Evropske unije brez političnega umešavanja strani določene vlade. Celotni sistem vladavine prava v Evropi temeli na dejstvu, da vse države članice upoštevajo pravo Evropske unije, eh, tako, kot je bilo to sprejeto eh, in izglasovano tukaj v Evropskem parlamentu. Če obstajajo kakšni dvomi glede tega, potem eh, nacionalna sodišča postane, postanejo Evropska sodišča. Odgovorna so za to, da preverijo, če se pravo Evropske unije pravilno izvaja. Če obstajajo kakšni dvomi, če ne vedo, kaj eh, narediti, potem lahko gredo v Luksemburg na sodišče Evropske unije in prosijo za interpretacijo imamo horizontalne eh, procese v državah članicah in vertikalne procese eh, na sodišču v Luksemburgu in pri tem ne sme biti dvoma glede neodvisnosti sodnikov pri tovrstnem odločanju. Če kjerkoli v tem procesu, horizontalno in pa vertikalno, pride do eh, dvomov, pride do nevarnosti političnega vmešavanja, potem ta sistem ne deluje. To pomeni, da pride do ponovne nacionalizacije vladavine prava eh, z vidika prava Evropske unije. In to ima seveda posledice tudi za notranji trg. Vlada na polskem pa očitno ne razume vedno, da če postopajo tako, na koncu uh, tvegajo, da bodo ubili uh, to kokoš, ki uh, leže zlata jajca in to je notranji trg, zlata jajca za uh, Polsko kot takšno. In to je bistvenega pomena tako za eh, zaščito pravic posameznika, kot tudi za delovanje enotnega trga. Sam bom še naprej reševal to problematiko, dokler je ne bomo rešili. Še naprej si bom prizadeval za rešitev, dokler do rešitve ne bomo prišli. Ampak če želim še naprej eh, reševati to težavo, potem potrebujem podporo tega parlamenta. Mislim, da bomo morali veliko truda vložiti v to, da prepričamo eh, članice sveta v pravo rešitev. Bolj kot smo enotni, večja je možnost, da dosežemo rezultat, ki ga potrebujemo v interesu polskega naroda in polskih. Eh, polskih državljanov in seveda v interesu Evrope v celoti. To ste povezali s poročilom eh, Inetfeld, eh, o katerem bomo razpravljali naslednji teden. Prihranil bi rad svoje argumente za naslednji teden in pošteno povedano bi rad ta vikend preživel delovno, rad bi se pripravil na to obravnavo pripravil, eh, bi se rad na razpravo. Rok za to je naslednji teden, tako da nisem še imel časa, da bi natančno analiziral eh, poročilo in vse elemente. Imam tudi sam nekaj vprašanj, ki bi jih rad zastavil in morda bi eh, se lahko zavezali k dejanski razpravi naslednji teden. Upam, da se strinjate z mano, želim si prave razprave v Strasburu naslednji teden, ne zgolj izmenjave stališč, izmenjave argumentov včasih eh, se zdi, da se odločimo za izjavo parlamenta, izjavo komisije, izjavo sveta in tako naprej in vsi gremo na to na kavo. Ampak prosim vas, da naslednji teden dejansko eh, organiziramo pravo razpravo. Na to vprašanje Beneške komisije. Sklepi Beneške komisije so sklepi, za katere, je, za katere je prosila polska vlada sama in to je ironično. In če želite to mnenje, ga morate imati resno, ne pa da ga zavrnete. Eh, sklepi Beneške komisije so v skladu s stališčem, ki smo ga eh, mi obelodanili v priporočilih, ki smo jih poslali polski vladi. Še vedno počakamo na eh, njihov odgovor v zvezi s tem. Tudi Mačarsko ste omenili. Eh, zelo natančno spremljamo razvoj dogodkov. Ampak, če želimo biti še naprej kredibilni, če želimo, da so naši instrumenti uh, učinkoviti, potem uh, moramo vedeti, kje so naše pristojnosti in kje jih lahko izvajamo. Najlažje zame je, in to je komisija uh, počela v preteklosti, da podajam neke zelo pogumne politične izjave, ampak eh, na to nekih pravih instrumentov za eh, reševanje težav eh, ne pripravimo. In meni to ni všeč. Nimam rad takšnega načina delovanja, želim izvajati zelo specifične instrumente, ki bodo učinkoviti. In spremljamo dogajanje, skrbi me da so se zaprla vrata glavnega opozicijskega časopisa na mačarskem. Način, na katerega je bilo to narejeno, je eh, problematičen in eh, pomembno je, da lastnik časopisa, časopisne hiše ne krši evropskih pravil glede ravnanja z lastnim osebjem. Zaščititi moramo novinarje, tiste, ki tam delajo, zaščititi moramo njihova delovna mesta in eh, to bomo zelo pozorno analizirali. In če bo potrebno, bomo od Mačarske, pa tudi od lasnikov te, tega časopisa zahtevali uh, ukrepe. O tem se bomo pogovarjali na konferenci o razvoju dogodkov na področju medijev uh, konec novembra. Ne smemo biti naivni, seveda, do tega prihaja v določenem kontekstu in ta kontekst je seveda zelo relevanten. Ne moremo si zastavljati vprašanja, če je to zgolj gospodarska, ekonomska odločitev eh, nekega lasnika, ki eh, meni, da eh, določen medij ni dovolj donosen, da zbira izgubo in tako naprej. povedati eh, vam moram iz eh, preteklih izkušenj. Vem, da je pred, eh, predsednik vlade Orban zelo previden, da je vedno nekje na meji med spoštovanjem prava EU in nespoštovanjem in včasih preprosto nimamo pristojnosti za določena področja biti moramo zelo natančni, ampak res je, da ne bom skrival eh, moje zaskrbljenosti glede tega, kaj se dogaja na mačarskem na področju medijev. Glede delovnega programa komisije pa bi eh, dejal takole. Želim zagotoviti, da vsi razumemo, da lahko okolje, v katerem delamo, obrodi sadove zgolj, če vladavina prava ne bo pod uh, vprašanjem. In to je pomembno tudi z vidika predstavitve delovnega programa komisije naslednji teden. Nisem dejal, da bomo predstavili specifične predloge o vladavini prava. Ne, želel sem dejati zgolj, da mora biti vladavina prava uh, ključni člen predlogov, ki, uh, ki jih bomo dali na mizo. In uh, S tem bi se navezal še na eno vprašanje. Ocene učinka. Nekateri ste dejali, da, ste, da smo pripravili ocene učinka pri nekaterih zakonodajnih aktih, pri drugih pa ne. Eh, na področju migracij in azila, naprimer, res je, to je res, ampak obstaja specifično pravilo, ki nam omogoča, da ne pripravimo ocene eh, učinka, če je nek ukrep nujen. In ponovno naselitev je eh, nujno vprašanje vprašanje migracije je eh, zelo nujno vprašanje. Ne smemo se napačno razumeti. To, da ne pripravimo ocene učinka, še ne pomeni, da eh, pravno gledano zadeve niso jasne in da najboljši pravniki v komisiji eh, ne sodelujejo. Seveda ne. Vse, kar počnemo, je pravno nesporno in naši najboljši pravniki pregledajo vse akte, Pri oceni učinka ne gre zgolj za pravno obravnavo, gre za številne druge teme, ampak včasih eh, smo v zelo resni situaciji in postopati moramo hitro, nujno. In eh, tako ob strani tudi parlament včasih eh, postopa zelo, zelo hitro in nihče parlamenta ne kritizira glede tega. Naprimer, glede uh, mejne in obalne straže je parlament. Uh, svetlobno hitrostjo prišel do rešitve. Mislim, da je bila to prava odločitev. Eh, parlament je imel prav, ko je tako postopal. Včasih nujna situacija zahteva tašno hitrost, ampak ne smemo se napačno razumeti glede ocen učinka in glede eh, pravne eh, spornosti aktov. Glede migracij ste se o tem že pogovarjali z gospodom Avramopolosom pred kratkim. Ampak pakta sunt servanda imamo sporozume, ki niso medvladni sporozumi, to je uh, sklep sveta o uh, preselitvah. Želimo zagotoviti zgolj, da vse države članice v prihodnih odločitvah sodelujejo pri teh odločitvah. Biti moramo eh, fleksibilni, najti moramo sporazum, ki uh, uh, bo užival podporo vseh držav članic. Ampak fleksibilnost uh, eh, za mene pomeni, da uh, državam članicam preprečimo, da sprejmejo uh, begunce. Pogledati si moramo, kateri ukrepi lahko uh, uživajo podporo vseh, geografsko, politično in to je po mojem mnenju pot uh, naprej. Tiste države članice, uh, ki se delajo, kot da je to eh, fleksibilni pristop, eh, kot da obstoječe, obstoječi sklepi ne veljajo več, eh, se motijo, obstoječi ukrepi še vedno veljajo. Na to pravica do združevanja družin, to bo del svežnja reform Dublina, o katerem se bomo pogovarjali. Mislim, da je to sedaj na vaši mizi, se je trialog že začel? Ne, ne, prav. Ne še. No, prosim, delajte na tem. Mislim, da tudi ta svežen potrebujemo. Mislim, da ne potrebujemo nekakšnega plana B za migracije. Pristop, ki smo ga izbrali in ki ga je jasno podpiral tudi Evropski parlament, bi še vedno moral ostati naš eh, pristop. To je uh, moje stališče. Protigejovska zakonodaja v Litvi, mislim, da komisar Oettinger obravnava to temo, če se ne motim, zato ker eh, gre za področje eh, medijev. Tudi sam sem že večkrat analiziral te zadeve. Eh, signale na tem področju jemljem zelo resno in kot ve gospa Inetfeld, so moja stališča tukaj zelo jasna in ponovno bom tudi sam analiziral eh, to vprašanje. Pred kratkim so eh, me obtožili eh, in sicer predstavniki polske vlade, da sem pristranski, da nisem pošten. Ampak, če je spoštovanje vladavine prava, spoštovanje pravic posameznikov, če je spoštovanje enakosti med moškimi in ženskami, spoštovanje pravic oseb LGBTI, Eh, če je vse to eh, pristransko, prav potem sem pristranski, ampak še vedno verjamem, da so to stvari, za katere se moramo boriti. Hvala. <clears throat> Uh, tako, eh, kar takoj bomo začeli z drugim krogom vprašanj. Prosim, držite se časa za govor, minuto ali dve minuti, tako da bomo dobili zadovoljujoče odgovore, kakšen je bil, kakšen je bil prvi komisarjev. Najprej gospod Weidenholzer. Hvala lepa. Bom kratek. Imam dve vprašanji. No, eh, pogovarjamo se o primeru Mačarske in rekli ste, da tukaj nimamo vedno evropskih eh, pristojnosti, ampak mislim, da imamo pristojnosti na enem področju in sicer zaradi prekomerne prisotnosti eh, korupcije na Mačarskem. Nekaj kolegov je v zvezi s tem poslalo komisiji tudi ustno vprašanje. Poprašali smo, ali ne bi morda mogli bolj učinkovito ukrepati na tem področju. In pa še vprašanje um, premestitve. To je zelo pomembno vprašanje. Gre za ljudi, gre za situacijo v Grčiji, recimo, če ne ukrepamo, potem na naše mesto stopijo tihotapci in organiziran kriminal. Gre za Evropo. Če ne bomo tega vprašanja ustrezno uredili, bo to škodovalo celotnemu evropskemu projektu. Zdi se mi, da imamo vsi občutek, da preprosto smo obtičali na točki in ne vemo, zakaj ne moremo napredovati. Včeraj smo se pogovarjali z grškim ministrom, ampak tudi njegovi odgovori niso bili ravno najbolj pomirjujoči. Eh, torej, seveda, eh, tudi tukaj nimamo vseh potrebnih evropskih kompetenc, ampak sprašujem se, kaj bi lahko naredila komisija za to, da bi pospešila ta postopek. To bi bilo v resu vseh nas. Hvala. Mihajl Boni. Gospod komisar, govorim v Polsko. Najprej bi se zahvalil za vaš odličen govor v Sopotu na Polskem, eh, ko smo odprli forum za nove ideje. Ta govor je bil izredno pomemben in eh, veliko odziva je bilo na vaš govor, tudi na spletnih medijih in eh, družabnih omrežij. Torej, želil bi vas poprašati o tiraniji, ki jo trenutno izvajajo nad sodstvom in mediji na polskem. Polska vlada niti ne odgovarja na priporočila Evropske komisiji, komisije in sprejmejo nove ukrepe, ki še bolj dušijo neodvisnost sodnikov. Eh, uvedli so nekakšne odbore, ki so namenjeni samo temu, da preverjajo odločbe sodišča. Poljska vlada torej vedno bolj eh, drsi v zbrisanje meja med eh, ločevanje izvršnih eh, vej oblasti, sodstva in vlade. Potem sprašujem vas tudi, kaj bi lahko naredili za naše medije, za javne medije. Kako bi lahko poskrbeli za to, da bodo javni mediji res neodvisni? Ti morajo biti nepristranski, to treba zajamčiti. Gospod Niedermüller. Gospod. Hvala lepa. Gospod podpredsednik komisije, to, kar ste rekli o Mačarski, je zelo dobro. Uh, več kot polovica voljivcev je bojkotiralo referendum in čakajo na jasen politični odziv komisije. Zato vam zastavljam enostavno vprašanje. Uh, Ali se komisija spomni izjave iz leta 2015, ko so rekli, da je okvir za sprožitev mehanizma uh, za ugotavljanje kršitev pravne države, ter da pogoji na mačarskem še vedno niso takšni, da bi sprožili ta postopek? Ali ste že na takšnega mnenja? In pa še nekaj. Uh, o, pulski mediji so nedavno objavili članek, eh, ki govori o tem, da so največja nevarnost za evropski projekt eh, liberalne ideje. Kaj pa naredila Evropska komisija za to, da bi zaustavila porast neoliberalizma in pa populizma v državah članicah? Hvala lepa, Ana Gomeš. Um. Commissioner, I start by fully supporting what uh, Josefa then also uh, said about polno podpiram to, kar je rekel uh, Jozef Weidenholzer o nedelovanju postopka združevanj družin, ki ga države članice za sedaj preprosto ne izvajajo. In to me zelo skrbi. Skrbi me. Skrbijo me posledice za varnost zaradi kršitev človekovih pravic, ki se sedaj dogajajo na evropskem teritoriju. Uh, Eh, govorim o kršitvah človekovih pravic do beguncev in prosilcev za azil, ki so bili prepuščeni sami sebi. Pravzaprav smo jih potisnili v roke kriminalnim združbam. Še o mađarski in pa o polski. Um, ehm, jaz sem kot eh, Portugalka ogrožena, ker uh, moramo vrčevati pri vseh naših proračunskih eh, vrsticah, potem pa tisti, ki kršijo osnove evropskega prava, ostajajo nekaznovani. Upam, da vas bo to stališče okrepilo pri vašem ukrepanju proti vladam, ki kršijo pravila pravne države. Um, moje vprašanje. Dobili smo drugo poročilo o boju proti korupciji. Nedavno sem vam pisala in rekli ste, da ne veste, kdaj bomo dobili to poročilo. Dobiti bi ga morali letos in uh, letos se že izteka. Potrebujemo to poročilo o boju proti uh, korupciji, uh, kajti uh, tudi na ta način bi lahko upozarjali na razmere v nekaterih državah, recimo na mačarskem. In to bi lahko vključevalo tudi oceno evropskih institucij. In tukaj imam spet za vas naslednje vprašanje. Gospod Reuters iz eh, generalnega direktorata Home je prvič priznal, da programi za zlate vize, v katerih sodelujejo tudi naše eh, države, vključujejo tudi nekaj resnih kršitev človekovih eh, pravic. Mislim, da je s nastopil skrajni čas, da komisija ugotovi, kaj se tukaj dogaja v teh programih investicij zlate vize. Uh, um, ja, jaz sem opozoril tudi na vprašanje poročila o boju proti korupciji. To bi morali dobiti leta 2016, tako da tudi mene zanima, kje je to poročilo ostalo. Ivan Kaufmann ne, potem pa Soraja Post. Tak so Miki, eh, jako me proti svenske. Hvala, govorila bom švedsko. Za vas imam celo vrsto vprašanj in pa tudi nekaj pripomb. In sicer gre za poročilo računskega sodišča in za priporočila državam članicam in komisiji. O tem sem želela govoriti, ampak v bistvu bom sedaj govorila o nečem drugim, o neki moji frustraciji. Vem, da smo soočeni z številnimi problemi, ampak kaj pa je z eh, situacijo Romov v Evropski uniji? Eh, če to ni izjiv, ki bi ga morali vsi vzeti resno, potem pa res ne vem, kaj to je. Ni dovolj, da imamo samo nacionalne strategije. Komisija in svet imata tukaj tudi določene odgovornosti. Po letih in letih izkušenj na tem področju bi morali končno najti neke rešitve. Škandalozno je, da še vedno nimamo nobenih rešitev. Za romski problem. Borimo se proti tistim, ki slabo govorijo o judih, o afričanih, nihče pa ne spregovori o diskriminaciji Romov in politično gledano se nihče s tem problemom sploh ne ukvarja. Jaz in približno 10 milijonov uh, drugih državljanov smo siti tega, kdaj boste romskemu vprašanju namenili dovolj prostora. Eh, imeli smo veliko resolucij, organizirali smo nekaj predstavitev tukaj v Evropskem parlamentu, ampak nič se ne zgodi. Sedaj sem eh, podala predlog slovaškemu predsedstvu, da bi v sklepih sveta rekli nekaj besed tudi o romskem vprašanju. Lahko bi rekli nekaj o kontinuiteti. Želela bi si, da bi uh, Um, na dnevni red Evropskega sveta uvrstili tudi romsko vprašanje. Situacija Romov v Evropi je sramotna. Približno 35 odstotkov romskih otrok v Romuniji je podhranjenih. Nedavno sem obiskala Romunijo in videla sem, kako tam živijo Romi, brez vode, v škandaloznih pogojih. In ne gre samo za Romunijo, tako je tudi drugi. Mi si želimo zdravo Evropo in če želimo zdravo Evropo, se moramo najprej eh, vprašati, kako ravnamo za Romi. Ta zadeva mora biti uvršena više na naš dnevni red, v komisiji, eh, v svetu in drugije. Veliko se ukvarjamo s vprašanjem, kako živijo revni ljudje v Afriki in pa v Aziji, ampak kaj pa je z Romi, gospod Albrecht? No, Želel bi spregovoriti o uh, pravni državi, vladavini prava kot uh, osnovnih temeljih Evropske unije. S tem se strinjam. Ko gre za pravno državo, gre predvsem za vprašanje izvajanja obstoječih standardov. Uh, Recimo, če govorimo o standardu svobode medijev in pa če govorimo o nacionalne varnosti, postaje jasno, da Evropska unija tukaj nima potrebnih pristojnosti. Jasno pa je, da to ni popolnoma izolirano od evropskega primarnega in sekundarnega prava, vključno z listino o temeljnih svoboščinah in uh, ostalih uh, ustavnih principov. Zato se sprašujem, ali ne bi bilo morda smiselno sprožiti postopke kršitev, tudi ko gre za kršitev eh, recimo svobode medijev ali pa gre za kršitve na področju nacionalne varnosti. Eh, pogosto se tukaj sprašujem, ali imamo enaka tolmačenja Eh, kakšne so definicije teh področji, recimo zlasti, ko gre za nacionalno varnost, se mi zdi, da gre tukaj za neko veliko črno luknjo, kamor lahko države članice vse sla, slačejo vse, kar želijo in nihče se več ne sprašuje, če je to res povezano z definicijo nacionalne varnosti. Pričakoval bi, da bi varuh pogodb eh, to vprašanje sprožil pred sodiščem, zato da bi sodišče pojasnilo, kakšno je to tolmačenje. Treba je razjasniti, na katerih področjih lahko komisija sproži kršite, kršitve, postopke kršitev, ki so povezane z za sekundarno zakonodajo in pa listino o temeljnih svoboščinah. In pa še nekaj, ko gre za. Um, Pravo smo imeli sodbo o varstvu podatkov na evropski ravni, eh, ampak pravzaprav smo imeli tudi v nacionalni zakonodaji podobne probleme, ki to pa je sodišče, sodišče spregledalo, recimo zbiranje, masovno zbiranje podatkov, neprimerni časi hrambe podatkov in tako naprej. Sprašujem se, kje je komisija, eh, zakaj teh primerov ne sproži pred sodiščem? morali, potrebovali smo podjetje na švedskem in pa aktivista na irskem, zato da je ta primer bil sprožen pred eh, sodiščem. To bi bilo pravzaprav naloga komisije. Trenutno pri pravni državi obstaja predvsem problem izvajanja. Imamo močno agencijo na tem področju, ki bi morala skrbeti za to in te agencije ime Evropska komisija. Ali bi morali, eh, ali se vam ne zdi, da bi se moralo to spremeniti? Sedem kolegov se je javilo k besedi, sedaj bom zaključil se z nam govornikom, ampak prosim vas, da se vsi kar najbolj kratki. Cecil Kienge, naslednja. Grazie. E, uh, e. Hvala lepa. Par pripomb pa tudi vprašanj. Občutek imam namreč, da smo priča situaciji, v kateri so politično gledano stvari zastale. Ne govorim o zakonodajnih postopkih, namreč komisija je storila res veliko za to, da bi zakonodajne akte potisnila naprej. Dejstvo je, da se ukvarjamo s političnim zastojem. Glede na vse skupaj je povsem logično, da se širi ta ksenofobija in populizem povsod po Evropi, kajti teren je pripravljen za to. Zato me zanima, kako bo komisija zagotovila spoštovanje načela solidarnosti. Resnično me zanima, na kakšen način boste uveljavili solidarnost, kako boste dosegli to, da se bodo zahteve z tega področja izpolnjevale. Enako velja tudi za obveznosti na področju preseljevanja. Prav zaradi težav na področju preseljevanja beguncev se še spodbujajo tako ksenofobija kot tudi drugi ekstremistični dejavniki. V političnem zastoju smo, komisija, in sprašujem vas, kaj boste storili, da se ta zastoj prekine. Hvala, Monika Holmajer. Ähm, Gospod komisar, imam vprašanja v zvezi z nekaterimi državami, No, še predtem pa smo se ukvarjali z eh, vprašanjem migracij in pa s tem povezanega vprašanja uh, premestitev. Eh, tudi se ne strinjam s tem, da vedno znova sprožamo razno razne postopke kršitev pravne države, kaj če te bomo to uporabljali nediskriminatorno, potem bo ta mehanizem zgubil smisel. situacije v državah članicah ne bomo uh, spremenili s temi mehanizmi. Ni to tako enostavno, to je vse moje osebno prepričanje. Imam pa vprašanje v zvezi z eh, premestitvijo. Ne govorimo pa o tem, da imajo nekatere države članice velike težave pri namestitvi teh ljudi. Uh, ne more ustrezno oskrbeti otrok, mm, mladostnikov, nosečih žena in tako naprej, ne more zagotoviti zdravstvene oskrbe. In sedaj še v povezavi z džunglo v Kaleju. Eh, tega taborišča sploh ne bi smeli nikoli eh, zgraditi. Vedno govorimo o Polski, o Mačarski, ampak tudi v ostalih državih članicah obstajajo določene težave, ki so obstajale že leta. Eh, tako da, eh, dobro, ne želim sedaj tega spolitizirati, ampak zanima me, če imate kakšen urejen postopek, s katerimi bi lahko poskrbeli za to, da, na, da bi. Teh, na tisoče mladostnikov, ki živijo v džungli v Kaleju, ustrezno preskrbeli, ne moramo jih samo pošiljati v skupne centre, kajti to potem samo rodi nove probleme. In pa še drugič, veliko se pogovarjamo o svobodi medijev na mačarskem. Ampak jaz pa bi postavila vprašanje v zvezi z Grčijo. Devet uh, svobodnih medijev je bilo, uh, neodvisnih medijev je bilo zaprtih, samo štirje so dobili licenco grške vlade ali ima komisija pregled nad eh, to situacijo in pa Združeno kraljestvo, kako bomo se tam odzvali na problem monopolizacije medijev. Eh, po Brexitu nimam občutek, da bi tam obstajal eh, nek pluralističen medijski sistem v Združenem kraljestvu in seveda se sedaj ne bi smeli dotikati te stare ustanovne članice Evropske unije, ampak jaz si bom to trzila, kako lahko en medij Eh, dominira celotno državo. Tako da ne moremo vedno govoriti samo o Mačarski. Kako pa je potem za Veliko Britanijo? In pa še zadnja, Bolgarija, vedno znova opažamo, da skuša tam Rusija vplivati na njihove medije, da kupuje medije v določenih delih države. Kakšen upogled ima v to komisija in kaj menite o tem? Thank you. Maybe we should put our media owners on the list of foreign workers. I don't know. What do you think? <laughs> Ja, morda bi morali uh, naše medijske delavce uvrstiti na seznam tujih delavcev. Opsa sem to na glas rekel. Silvi Gijom. Ah, Hvala lepa, zelo na kratko. Gospod prvi podpredsednik, lahko vam povem, da bi tudi sama, naprimer, če bi predsedovala, predsedovala na enak način, vendar vas vseeno sprašujem, ali bi si vi želeli, da bi bila ta razprava bolj dinamična ali bi si vi drugače zastavili ta dialog. Še posebej, če državljani spremljajo, naprimer, to razpravo, je to zelo pomembno. Sama bi vas rada vprašala še glede parih zadev. Prihodnji teden vas bomo vprašala o mladoletnikih brez spremstva. Danes pa me zanima to, kako vi gledate na stanje v Uniji. Vem, da imamo kar nekaj realnih težav, tudi ko gre za medije, za pravice, za izobraževanje, za pravosodje. Kako lahko dosežemo napredek na tem področju? Thank you, Sylvie. Um, next is Cecilia Wickstrom, please. Hvala. Uh, Cecilija Wikström. Thank you very much. Uh, Hvala lepa. Imam majhno, ampak pomembno vprašanje. Prejšnji teden je švedska vlada poslala pismo komisiji Komisijo je prosila naj razširi nadzor nad mejami na mostu med Dansko in pa Švedsko eh, od 11. Eh, novembra naprej. Jaz pa sprašujem o sorazmernosti in potrebnosti tega. Vemo, da so od avgusta preverili več kot 3 milijone oseb, od teh jih je 75 bilo prosilcev za azil. Tako da vas res sprašujem, ali je to res sorazmerno, da ponovno uvajamo nadzor nad mejami in da eh, še zaustrimo eh, to situacijo, ki je tako škodljiva za, ob, za šengensko območje. Eh, regionalna vlada na Južnem Švedskem je objavila podatke o tem, koliko izgubljenih priložnosti za podjetja, je to pomenilo, kako težka je situacija za ljudi, ki morajo recimo uh, za odhod na delo prečkati vsak dan ta most. To je zelo uničujoče za to regijo na Danskem in pa za jug Švedske. Ali lahko mm, vnaprej kaj poveste o tem, kakšen, kakšen odgovor boste poslali švedski? Uh, vladi v zvezi z sorazmernostjo teh njihovih ukrepov? Juan Fernando Lopez. Hvala lepa, gospod Cimerman. Hvala za vašo zavezo temeljnim svoboščinam in pa pravni državi. Eh, treba je podariti, da pri pravni državi in temeljnih svoboščinah ne gre samo za ta en inštrument za mehanizem pravne države. To obsega celo vrsto dosjejev, s katerimi smo se ukvarjali v zadnjih petih letih. Smo lizbonalizirali območje eh, svobode prava in varnosti. In svet sedaj blokira celo vrsto zelo pomembnih dosijejev in zato ne moremo napredovati v zakonodajnem eh, procesu. Eh, to seveda vpliva na parlament, ki je so zakonodajalec skupaj s svetom. In tukaj bi izpostavil problem vizumskega zakonika. Svet se upira tej ideji, da bi poskrbeli za humanitarne vize Eh, ob tem sploh ne želi sklepati kompromisov. Evropski parlament je večkrat povdaril, da potrebujemo neke vrste zakonite poti v Evropsko unijo. Gre za ljudi, ki so upravičeni do mednarodne zaščite in oni morajo mo imeti možnost priti na zakonit način v Evropsko unijo, sicer tvegajo svoje življenje in pa življenja svojih družin. Komisija je predvidela možnost, da bi vključili možnost humanitarnih vizumov v pobudi o preselitvi. Zato vas pozivam, da se zavezate temu, da boste skušali odpraviti to blokado v svetu. Eh, prosim, da se vaše službe zauzamejo za, za humanitarne vize, prav tako pa je treba pospešiti postopek preselitev. Hvala lepa, gospod Štokor. Hvala. Lahko rečem, da bom govoril v imenu številnih eh, mačarskih poslancev, pa tistih osmih odstotkov državljanov, ki so pozdravili ta postopek pravne države v svoji državi. In pa še nekaj, sprašujem se, če bi na polskem in na mačarskem imeli levo vlado, potem sprašujem, če bi se naši socialistični kolegi prav tako, tako zelo zauzemali za vladavino prava. Ne prekinjajte me, prosim. Maybe I don't know what... Ja, dobro, mogoče. Uh, ne vem, kaj se tam dogaja. Uh, mi že 500 let iz Transilvanije kritiziramo Mačarsko. Uh, vem, o čem govorim. Pod levo vlado so, uh, so dejansko ljudje so dejansko predstavniki oblasti streljali na državljane. Leta 2006, jaz nisem bil tukaj, ampak res me zanima, če se je takrat kdo uprl brutalnosti mačarske vlade, ki so na 50. obletnico revolucije leta 59 streljali na ljudi na ulice. Prosim, ne prekinjajte me. Prosim, postavite vprašanje, pravi predsednik. Eh, prosim, naslovite vprašanje na komisarja. In moram reči, da ima Soraya post popolnoma prav, ko govori o situaciji Romov. In na podlagi tega lahko vidite, kako ranljive so te nove družbe vzhodnih držav upam, da jim bomo lahko pomagali pri tem, da bodo ohranile demokracijo in pravno državo. Katrina Činiči bo zastavila zadnje vprašanje. Hvala lepa, Klod, hvala lepa tudi komisarju, da je z nami. Hvala lepa, da lahko sploh imamo to pomembno razpravo. Dve vprašanje zelo na hitro. Sicer je Klod že delno to izpostavil, namreč kaj se dogaja z poročilom o boju proti korupciji, zakaj prihaja do zamud. Mi delamo na številnih tematikah, ki so povezane prav s to problematiko. Poleg tega ste tudi sami v svojem uvodu poudarili ukrepe, ki se nanašajo na boj proti sovražnemu govoru v medijih. To je zagotovo pomembno tudi z vedika svobode izražanja in svobode veroizpovedi. Vse skupaj je povezano tudi z varnostjo. Na voljo imamo tudi direktivo o boju proti terorizmu in v tej direktivi govorimo tudi o tem, da moramo preprečiti kakršnokoli spodbujanje k terorizmu preko medijev. Ta tematika je, kot rečeno, povezana z varnostjo in tudi svobodo izražanja. Zato je to zelo pomembno vprašanje zlasti z vidika boja proti terorizmu terorizmu in z vidika zagotavljanja temeljnih pravic. Ali boste storili karkoli v okviru komisije s tem v zvezi? Hvala. Hvala, kolegi, za disciplino, ki ste jo pokazali. Gre za širok razpon tem. Um, in sedaj prosimo komisarja za odgovor. So, so Hvala lepa. Toliko vprašanj. Upam, da bom lahko na vsako vprašanje odgovoril natančno in v celoti. Glede poročila o boju proti korupciji, veliko vprašanj je bilo izpostavljenih s tem v zvezi. Še naprej delamo na izvajanju prvega poročila o boju proti korupciji. To je precej težavna naloga, namreč sodelovanje z državami članicami v svetu. Boj proti korupciji je, kot veste, postal veliko bolj vključen tudi v proces semestra. To tematiko smo vključili v priporočila za posamezne države, tudi znotraj semestra. Sam bi si želel, da bi pristop, ki temelji na semestru in priporočilih za posamezne države, lahko integrirali v kontekstu boja proti korupciji, ker je to problematično vprašanje skoraj da v vseh državah članicah. Zdi se mi tudi, da bi morali poskrbeti za večje deljenje izkušenj strani strokovnjaki, ki delajo na ravni držav članic. V komisiji smo okrepili deljenje izkušenj na interni ravni. Naprimer, kolegi, ki delajo strukturnimi skladi v državah članicah, nam posredujejo informacije, ki jih sami dobijo. Včasih so to vrstne naloge precej naporne, včasih rahlo dolgočasne, ampak koristne. eksplicitno ali implicitno se potem pokaže, da prihaja do neke vrste kolizije med uporabo korupcije in uporabo političnega vpliva. Tako da v tem smislu korupcija ni vezana zgolj na neprimerno uporabo javnih sredstev, tudi proti temu bi se morali boriti z vsemi sredstvi, ki jih imamo na voljo. Korupcija je potencialno tudi orodje, ki ga politiki uporabljajo za ohranjanje svoje moči na nacionalni ravni. Tako da gre ne zgolj za neko gospodarsko razsežnost korupcije, temveč tudi za politično razsežnost. Tudi pri Greku želimo sodelovati, kot veste, delamo na tem, Tu smo se s svetom zapletli zaradi pravne podlage, ampak bomo skušali to razrešiti. Poleg tega preučujemo to, kako delujejo evropski standardi za žvižgače. To je pomemben element v boju proti korupciji. Ali bi lahko te standarde bolje prilagodili, jih uskladili? če se nam to ne bo zdelo dovolj, lahko v prihodnje razmislimo celo o novi zakonodaji iz tega področja. Vem, da ste zelo specifično vprašali, kdaj bo na voljo to poročilo, ampak rad bi podaril, da smo v tej fazi še vedno zaposleni s prvim poročilom, ker nas zanima, kakšno je bilo izvajanje tega prvega poročila. Skušali bomo potegniti nauke, potem se bomo lotili drugega poročila o boju proti korupciji. Nekje proti koncu leta vam bom lahko povedal, kako sam ocenjujem napredek na tem področju. Šele zatem bom lahko konkretno odgovoril tudi na vaše vprašanje. Preselitve. Niso problematične zgolj tiste države, ki ne verjamejo samo načelo preselitev. Problem je tudi v tem, da tiste države, ki so se zauzele za ta sistem preselitev, niso opravile svoje naloge tako, kot bi jo morale. Pogovarjati se moramo z vsako posamezno državo. Če bodo države zgolj gledale, kaj počnejo druge države, se ne bo nič premaknilo. Z posameznimi državami smo v dialogu. Francija, naprimer, počne veliko, druge države nekoliko zaostajajo, te bi radi malo bolj spodbodli. Ne gre ravno za te specifične številke, o katerih smo se pogovarjali, pri vsem skupaj je pomembno to, da ljudem damo upanje, da vsem tistim, ki so obtečali na celini ali na otokih v Grčiji, damo upanje. Naj se navežem na to, kar ste sami tudi izpostavili. Če jim ne bomo dali upanja, da obstaja rešitev, ki je skladna z odločitvami, ki smo jih sprejeli in tudi z humanitarnimi standardi, bodo te ljudje iskali rešitve druge. Tisti, ki jim ponujajo rešitve, pa jim ponujajo storitve, ki bodo vse te boge ljudi spravile bodi si na področju organiziranega kriminala ali pa v krok džihadistov. Tudi z humanitarnega vidika moramo storiti tisto, kar je prav, ponuditi moramo možnost preselitve. Včasih je res frustrirajoče, da so problemi, s katerimi se ukvarjamo, včasih zgolj birokratski. Politična volja obstaja, ljud, države članice pravijo, ja, pošljite nam te ljudi, pa jih ne moremo poslati, ker jih ne uspemo spraviti iz Grčije. Uh, S kolegom Avramopolosom delava na tem, veliko pritiskava tudi na grške oblasti. Nekateri ste omenili tudi humanitarne pogoje v nekaterih taborih v Grči, bodi si na celini, bodi si na otokih. Zame je res frustrirajoče to, da naprimer župani mest in vsi obupavajo, ker vse plačujejo iz svojega žepa, čeprav so sredstva na voljo, vendar ta sredstva nikako ne uspejo priti do njih. Zato moramo res storiti več tudi na področju administracije. Verjetno vidite, da sem jezen, da sem frustriran, ampak mislim, da celotna ekipa, ki se ukvarja s temi vprašanji, tudi v Grčiji, dela odlično delo. Tudi grški organi so izrazili veliko mero politične volje in pripravljenosti, da se stvari spremenijo, ampak med politično voljo, da se nekaj stori in potem upravnimi zmogljivostmi in delom na terenu obstaja precejšna razlika, zato moramo vsa prizadevanja vložiti v reševanje to vrstne problematike. Sklepam, da bodo tudi danes na Evropskem svetu o tem govorili. Malce bi se pomudil še pri vprašanju, ki ga je spostavil Peter Niedermüller, namreč spraševal je, kaj je liberalno, kaj ni liberalno. Dragi kolegi, če je in je, v zahodnem svetu trenutno ideološka bitka, ki zajema Evropo in Severno Ameriko, je to ideološka bitka med ljudmi, ki družbo dojemajo kot raznoliko, odprto, ki temelji na posameznikovih pravicah, na vladavini prava. In tistimi ljudmi, ki družbo dojemajo kot nekaj, kar temelji na hermetično zaprtih skupnostih, ki so ekskluzivne, ki delujejo zgolj na podlagi domnevnih teženj posameznikov in ne na podlagi vladavine prava. Ta druga skupina ljudi vedno išče skupnega sovražnika. To sta dva pola v družbi, ki obstajate tudi v Evropi. Usoda naše družbe bo odvisna od tega, kdo bo zmagal v tej ideološki bitki. Nekateri, no, pravzaprav ogromno državljanov je izšlo iz te krize še bolj revnih, vidijo, kako velike so razlike v državah članicah med bogatimi in revnimi. Ti posamezniki se počutijo zapuščene, mislijo, da so povsem sami in skupnostna rešitev za njih postane sprejemljiva, če alternativa ne ponuja nič boljšega. Namreč skupnostna rešitev naj bi bila trenutno vezana predvsem na iskanje sovražnikov in na izključevanje tudi polskim prijateljem to povsem odkrito povem. Tudi v Sopotu sem to izpostavil, ko so mi zastavili vprašanje, kje smo ga polomili. Iskreno rečeno, in s tem tudi sebe obtužujem, kajti vsi smo storili to napako, preveč ljudi smo pustili nekje ob strani, ko smo izvajali reforme. In ti, ki smo jih pustili ob strani, bodo našli svoj način za to, da nadoknadijo ta zaostanek. In način, ki ga bodo izbrali, bo verjetno neliberalen. Tako da se nahajamo v situaciji, ko ponovno prihaja do integracije vrednot, pravic in socioekonomskega položaja v vseh državah. Se upravičujem, ker sem tako dolg pri tem odgovoru, ampak to je res temeljnega vprašanja, če želimo, da naša skupnost še naprej obstaja na vrednotah, ki so nam drage. Če ljudem ne bomo ponudili pravih rešitev, bodo našli svoje rešitve, te pa ne bodo, po mojem mnenju, takšne, da bi lahko na njih uveljavili skupnost, ki bi bila enotna in ki bo zmožna reševati interne in eksterne konflikte. Tisti, ki so nesrečni in jezni in upravičeno, bodo našli drugačne rešitve. Predvsem pa bodo verjeli tistim, ki jih sicer vedno znova razočarajo, ampak jim vseeno obljubljajo neke veličastne rešitve, ki temelijo na preteklih mitih. In kadarkoli se pojavijo takšna razočaranja, politiki poskrbijo za to, da ljudstvo zberajo in s prstom pokažejo na nekoga, ki je kriv, na skupnega sovražnika. Petr, opravičujem se za ta dolg odgovor, ampak zdi se mi, da sem dobro orisal situacijo, v kateri smo se znašli in v kateri ne bi smeli biti. Glede položaja Romov. Soraja, stotstotno se strinjam. V teh razmerah, ki sem jih opisal, so manjšine zagotovo največje žrtve. Namreč v teh razmerah iščemo sovražnika, kot sem rekel. Romi so bili vedno žrtve diskriminacije. Pa to ni problem zgolj za vzhodnoevropske države, to je problem, ki smo mu priča v čisto vsaki državi članici Evropske unije. Pa vseeno, ali jih imenujemo Romi, popotniki, kakorkoli jih že imenujete, od Združenega kraljestva, Irske, preko Nizozemske, Nemčije, Češke, Romunije, Mačarske, čisto povsod. Ljudje, ki imajo drugačen način življenja, so danes pod pritiskom, še posebej, če so tudi v socialno-gospodarsko gledano šipkejšem položaju. Rim, romska problematika oziroma izzivi, ki so povezani z Romi, si zaslužijo drugačno obravnavo. Res je, da smo bili prepravljeni z drugimi problemi, da smo morali pozornost posvečati tem aktualnim tematikam, ne dvomno soraja, pa bomo tudi Romom posvetili pozornost. Prihodni teden se bomo o tem še pogovarjala soraja, ampak mislim, da si res izpostavila tisto ključno vprašanje s tem v zvezi. Morda sem vas napačno razumel, zato bi bilo smiselno, da se o tem še pogovorimo. Namreč sam si ne želim, da bi Luksemburg postal Karlsruhe, če je bil to vaš namen. Ne mora Luksemburg igrati enake vloge kot Karlsruhe, ko gre za tolmačenje ustavnosti same zakonodaje. Tisto, kar bi morali izkoristiti pa so postopki zaradi kršitev, ki se sprožijo zopr, državam, ki ne, zopr države, ki ne spoštujejo svojih obveznosti. V ta namen bi sodišče v Luksemburgu lahko uporabili. Smo pač sodniki in tudi v nogometu, kot veste, sodniki niso najbolj priljubljeni. Če je namen te politične komisije je to, da je priljubljena, potem ji zagotovo ne bo uspelo uveljaviti zakonodaje, niti ne prepričati držav članic, da sprejmejo zakonodajo, pa naj se gre za primere državne pomoči ali pa za primere konkurenčnosti ali pa, ko gre za izvajanje drugih zakonodajnih aktov Evropske unije. Mi smo dolžni države tožiti, če ne spoštujejo svojih obveznosti. To ne pomeni, da ne iščemo drugih morebitnih rešitev v okviru dialoga, če to obstaja. Nismo kot ZDA, kjer v vsakem konfliktu prave, ja, se vidimo na sodišču, mi se pa zadev ne lotevamo na tak način. Je pa koncu koncev to zadnja možnost, ki nam ostane in jo bomo tudi uporabili, če treba. Če države članice mislijo, da blefiramo in bodo ustrajale potem pri svojem, zato ker menijo, da mi ne bomo ničesar storili in mi ničesar ne storimo, potem smo izgubili. K vprašanju se bomo vrnili spet decembra ali januarja. Takrat bomo govorili o spoštovanju obveznosti in izvajanju zakonodaje. Sam sem prav tako govoril o političnem zastoju, ki je nastal ljudje izgubljajo motivacijo. Smo pod izjemnim pritiskom, zato včasih podcenjujemo, kako ranljivi so migrantje in begunci. Še enkrat bi rad podaril, da je vprašanje mladoletnikov brez spremstva res ključno vprašanje. Za Evropo je to verjetno najbolj boleče vprašanje, kaj ti otroke spravijo v svet prostitucije, izkoriščajo jih. Priča smo novodobnemu suženstvu, predvsem, ko gre za te migranske otroke. Če se ne bomo osredotočili na mladoletnike brez spremstva in na ženske, bomo ustvarili takšno raven brezupa v tej skupnosti, da je ne bomo mogli več zajeziti in vse skupaj se bo potem prelevilo v organiziran kriminal in terorizem. Pomembno je to tudi seveda z varnostnega vidika, ampak moralno se moramo vprašati, kakšna je naša dolžnost. V nekaterih regijah v Nigeriji prihaja do trgovine z mladimi deklicami in ženskami, ki končajo potem kot žrtve prostitucije v Italiji in drugot po Evropi. Nekaj moramo storiti s tem v zvezi in to nujno. Ne zgolj, ko gre za boj proti organiziranemu kriminalu in kaznjivim dejanjem, temveč bi morali na vse skupaj gledati z tega temeljnega vprašanja. Tudi sam sem starš in kako obupan moram biti kot starš, da otroka samega pošljem v Evropo ob pomoči tihotapcev. V kakšni revščini, v kakšnem obupu moramo biti kot starši, da storimo kaj takšnega. Zakaj ne bi storili nekaj za to, da odpravimo revščino in ta obup, da starši ne bodo čutili potrebe, da se vključijo v te grozote? Zato imam občutek, da bi res morali storiti nekaj s tem v zvezi, kot je rekla gospa Holmajer. Mladoletniki brez spremstva, pa tudi mladoletniki s spremstvom in ženske so skupina prebivalstva, ki doživlja nedopustne ravni nasilja v taborih in izven taborov za begunce. Tako imenovana džungla v Kalaju. Z Bernardom Kaznovom tesno sodelujemo, skušamo razrešiti problem. Pristop francoske vlade je pravilen, po mojem mnenju. Francoska vlada skuša zagotoviti dostojno namestitev za te posameznike, ki se bodo preselili iz Kaleja nekam drugam v Francijo. Potrebujemo tudi ustrezno namestitev za mladoletnike in ženske z organi v Združenem kraljestvu. Sodelujemo, želimo si, da bi omogočili združitev družin zlasti v primeru teh mladoletnikov, ki so trenutno v Kaleju, imajo pa sorodnike v Združenem kraljestvu. David Miliband se je osebno zauzel za to vprašanje in že nekaj mesecev dela na tem. Za kulisami nihče tega spoh ne vidi in ne priznava tega dela. Sam bi zato rad to izpostavil, kaj ti njegovo delo že prinaša rezultate. Francija in Združena kraljestvo sodelujeta s tem v zvezi. Ampak bodimo si na jasnem, problem je v tem, da ljudje tega območja ne želijo zapustiti, zato ker imajo občutek, da lahko tam še vedno skočijo na vlak, na kamion, kamorkoli že in da lahko pridajo v Združeno kraljestvo. Oni protestirajo zaradi tega, ker jim Francija ponuje dostojno namestitev. Takšnega protesta pa sam res ne morem podpreti. Do njega nikakor nisem odprt tako da ne bom niti najmanj kritiziral pristopa francoske vlade s tem v zvezi. Vprašanje medijev, Združeno kraljestvo Bolgarija, Grčija. No. Zadnja stvar, ki bi jo sedaj želel storiti, je, da komentiram položaj medijev v Združenem kraljestvu. Je pa to nedvomno relevantno vprašanje, o katerem se bomo pogovarjali na kolokviju novembra Mi se bomo o tem pogovarjali, mediji, vsi tisti, ki delajo v medijskem svetu, potem bomo tudi lahko imeli boljši pregled nad tem, kaj se dejansko dogaja v Evropi na tem področju. Več let smo v Evropi priča krčenju medijske panorame izključno iz gospodarskih razlogov. Še posebej tiskani mediji imajo težave zaradi informacijske družbe, zato ker se zadeve spreminjajo. One so odvisni od oglaševanja, tisti, ki plačujajo za oglase v časopisih, pa so našli nove načine oglaševanja in nove načine stopanja v stik s potencialnimi klienti, tako da ne potrebujejo več novinarjev, kar je problematično. Živimo v družbi, ki je vedno bolj nagnjena k temu, da ceni razno razne govorice, potem ugibanja, ne pa strokovnega mnenja. Saj ste videli, kaj se je zgodilo v Združenem kraljestvu. Tam niso verjeli strokovnjakom, verjeli so mitom in govoricam. Brez svobodnih, neodvisnih medijev, ki lahko analizirajo, preiščejo, preizkujejo, bo vsa ta družba svobodna sicer, ampak ki jo odloča, brez dejstev ne bo dolgo obstala. Glede Turčije. Pripravili bomo poročilo, poročilo o napredku in sicer novembra. Sam sem stalno v stikih s turškimi organi, tudi ko gre za izpolnjevanje meril, naprimer, kako lahko še naprej sodelujemo s Turčijo pri tem turškem sporazumu. Situacija je res izjemno napeta in kompleksna. Evropski politiki so večkrat popolnoma podcenjevali vpliv tega državnega udara v Turčiji. Vsaj podcenjevali so, kako vse skupaj dojemajo turški organi, turška vlada priznam, da se to sedaj še posebej močno pojavlja tudi na turškem političnem prizorišču. Vseeno pa moramo ostati v stiku, zato da bomo sami povedali, kakšne so naše želje, ko gre za vladavino prava, za neodvisnost sodstva, za svobodo medijev, kaj bi si želeli, da druga stran naredi bolje na teh področjih. To bo zagotovo izjemno problematičen del te razprave. Meja med Dansko in Švedsko. Odziv bomo podali prihodnji teden. Žal mi je, da ne moremo naprej česar koli povedati, ker zadeve še vedno preverjamo znotraj komisije. Sem si pa skrbno zabeležil številke, ki jih je gospa Wikström izpostavila. Problem je dejansko v tem, da pri teh dosjejih prihaja do zamude pri obravnavi, še posebej pri migracijah, pri varnosti v svetu, prihaja do zamude, na svet pritiskamo, želimo, da se zadeve premaknijo naprej, stalno se pogovarjamo tudi s predsedstvom. Računam na odločno podporo parlamenta, zato da bi tudi te dosjeje spravili naprej, ker gre za izjemno pomembno vprašanje. Omenili ste preselitev. Premalo so storile države članice, vsaj glede na to, kaj vse so obljubljale na področju preselitve. Če nam ne bo jasno, da je preselitev bistveni del rešitve, potem bo ta celotna rešitev ogrožena. Pritisk na sosednje države, Libanon, Jordanijo, Turčijo je ogromen, dolgoročno gledano nesprejemljiv, zato moramo praviti svoj del naloge, ko gre za preselitev. Dobro bi bilo, da se povežemo tudi z drugimi zahodnimi državami, ZDA in Kanado, ki sta ponudili dokaj ravnodušno rešitev pri preselitvah. Mislim, da bi bilo dobro, če se na svetovni ravni dogovorimo o številkah pri preselitvah. Naj še enkrat podarim, da ni zgolj Evro vzhodna Evropa bolj ranljiva, ko gre za vprašanja manjšin. Vzhodna in zahodna Evropa sta enako ogroženi. Sam sem star bojevnik iz časa hladne vojne, svoj način razmišljanja sem zgradil tudi v Koreji, mislim, da da je v Evropi pomembno to, da podremo zidove in ograje. In tisto, kar mi res para srce, je, da ti isti posamezniki, ki so bili tako pogumni in so odkrito govorili o teh zidovih, ko so še obstajali, sedaj verjamejo, da ponovno potrebujejo ograje in zidove zato, da zaščitijo svobodo Mislim, da v tem primeru nismo na pravem mestu kot evropejci, če verjamemo, da so ograje in zidovi prava rešitev. Spoštujem sicer dejstvo, da ljudje želijo ohraniti svobodo in svoboščine, ampak prosim, nikar ne uporabljajte istih instrumentov, kot so jih uporabljali drugi, ki so trdili, da jih nujno potrebujejo za to, da bi zajezili takratni protifašistični val ali kaj svem, kaj so že govorili. Skratka, vse skupaj je bilo takrat tako ali tako namenjeno zgolj temu, da so ljudi čim dlje ohranjali v zaporih. Tako da vas res pozivam, da podpremo to, kar je rekel Vaclav Havel. Največja zmaga je, da vzhodno in zahodno nista več neki moralni denominaciji, da gre za geografski denominaciji. In to je bistvo za prihodnost Evropske unije in tudi za naše delo. Hvala za vaše potrpljenje. Bil sem zelo dolg v teh odgovorih, ampak ta razprava je nedvomno nekaj, kar moramo nadaljevati. Hvala. Um, Mislim, da lahko spregovorim v imenu vseh članov Franc, ko rečem, da v primerjavi z zadnjo razpravo je bila tokratna razprava res poglobljena. Predstavili ste vsebinske točke, naprimer poročilo proti korupciji, potem temeljne pravice. Upam, da ne boš zapustil te dvorane z mislijo na to, da nismo predani temu vprašanju. Upam, da nimaš nobenih dvomov glede tega. Vem, vas novembra čaka medijski kolokvi, kjer boste govorili o svobodi medijev. Vem, da ljudje počasi zapuščajo dvorano, ampak sam bi se še enkrat rad zahvalil v imenu celotnega odbora. Hvala lepa tudi vsem za disciplinirano razpravo, ki je bila tokrat bolj poglobljena kot na zadnjem sestanku. Okay, bit... Dobro, glede na to, da že rahlo zamujamo, glede na predviden dnevni red, bi vas prosil, da zapustite dvorano, če nameravate klepetati, tako da bodo vsi tisti, ki bodo ostali v dvorani, lahko opravili izmenjavo mnen pri naslednjem pomembnem dosjeju. In sicer Kolegice in kolegi, lepo prosim. Gremo nazaj na dnevni red, naslednja točka. Pravila z področja robotike. Odbor za pravne zadeve je vodilni odbor. Skladno s členom 54 smo pridružen odbor, tako kot Juri poročevalec, kolega Boni dobi prvi besedo, potem poročevalci v senci in vsi ostali. Uh, like Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil vsem kolegom, ki so uložili predloge sprememb za mnenje odbora Libe o robotiki. Menim, da je naše mnenje zelo pomembno, zato ker bomo poskušali zagotoviti eh, zasebnost, varstvo podatkov, varnost in pa izpostaviti želimo tudi etični pristop pri razvoju in uh, uporabi robotike in uh, umetne inteligence. Prejeli smo 87 predlogov sprememb, spremembe, kolegi so okrepili moje mnenje, osredotočili smo se na etiko razvoja tovrstne tehnologije strinjam se, da je to ključnega pomena in želim, da to eh, izpostavimo tudi v kompromisih. Kolegi in kolegice so se osredotočili na eh, izpostavitev eh, pravil uredbe o varstvu podatkov, ki bodo veljali na tem področju. Številni prilogi sprememb so namenjeni področju zdravstva in robotov v gospodinstvu ter medicinskih pripomočkov in sistemov, ki eh, jih lahko uporabljamo oziroma nosimo na človeškem telesu. Pri tovrstnih eh, proizvodih moramo zagotoviti ustrezno eh, varnost. Nekateri predlogi sprememb se osredotočajo na psihološki in družbeni učinek interakcije med roboti in ljudmi. Izogniti se moramo odvisnosti od robotov, naprimer zaradi izolacije teh ljudi od realnosti ali pa zaradi čustvenih odzivov. Posebej se moramo posvetiti ranljivim skupinam in eh, otrokom. Strinjam se s tem, eh, s pristopom in eh, sem ga tudi vključil v kompromisne priloge sprememb. Prilogi sprememb izpostavljajo tudi kibernetsko varnost na področju robotike in sistema umetne inteligence. Člani in članice odbora so veliko prilogov spremembe vložili zaradi dronov, še posebej v vojaške namene. Pomembno je, da zaščitimo ljudi v skladu eh, s porazumi eh, na mednarodni ravni v človekovih pravicah. Ne smemo sprijeti eh, možnosti nasilja in ubijanje ljudi z napravami brez človeškega posredovanja. Številni predlogi sprememb izpostavljajo izobraževanje in usposabljanje za uh, Eh, tako proizvajalce, kot tudi za potrošnike, tako da bodo vsi bolje razumeli, kako roboti delujejo. Sam sem eh, predložil kompromis tudi na to temo. Kolegi in kolegice, še enkrat najlepša hvala za te izboljšave besedila. Sedaj eh, bomo sporočevalci v senci delali na kompromisih, o mnenju pa bomo odboru glasovali 17. novembra poročilo v odboru Juri pa bo eh, predmet glasovanja 29. novembra. Hvala. Eh. Najlepša hvala, gospod Boni. Zgolj eh, ena oseba se želi javiti, drugih poročevalcev ni, gospa Kiniči je tukaj, prav, potem pa bom morda začel z vami, na to pa gospod Halaho. Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila, zahvalila gospodu Bonju za njegovo delo pri tem dosegu. Tudi sama sem poskušala prispevati eh, s pomočjo predlogov spremembe, ki se nanašajo na mladoletnike. Kot je dejal eh, poročevalec, gre za ranljive skupine. tveganja so tako pri tovrstnih skupinah višja. Na japonskem so to že definirali, gre za iki komori, za nekakšno izolacijo ljudi zaradi eh, tesne povezanosti z roboti. To je zelo občutljiva tema. Mladi namreč na tem področju potrebujejo posebno varstvo, posebno zaščito, zato ker so še posebej ranljivi, tudi psihološko ranljivo, zah, ranljivi. Zahvaljujem se poročevalcu, da je upošteval te predloge spremembe. Prepričana sem, da bodo vključeni tudi v končne besedilo. Hvala. Demač. Najlepša hvala, gospod Halaho. You, Prebral bom sporočilo gospe Stevens, gospod predsedujoči, ki je danes na žalost ni tukaj rad eh, bi se zahvalil gospodu Bonju za konstruktiven pristop pri pripravi tega mnenja. Kot številni drugi sem eh, tudi eh, sama zelo navdušena nad možnostmi, ki jih prinašajo robotika in umetna inteligenca. Omogočajo lahko boljše življenje številnih ljudi. Ampak strokovnjaki pravijo, da umetna inteligenca ni nenevarna obstajajo tveganja. Nekateri raziskovalci pravijo, da je vprašanje umetne inteligence eh, največji izziv v naslednjih desetletjih. Kot zakonodajalci smo na začetku priprave pravnega okvira, ki bi lahko eh, pokril eh, umetno inteligenco in robotiko. Sedaj, ko pripravljamo to mnenje, pa razvoj robotike in umetne inteligence postaja vedno hitrejši. Izpostaviti je treba pomankanje eh, zakonodajnih aktov na področju umetne inteligence. Ko govorimo o umetni inteligenci, se moramo izogniti obravnavi umetne inteligence eh, kot eh, človeških biti umetna inteligenca bo verjetno precej drugačna kot eh, človeška inteligenca. Zato moramo biti zelo previdni, ko določamo pravila, ki bodo veljala za to obliko inteligence. Veselim se sodelovanja z gospodom Bonjem in s drugimi poročevalci v senci. Hvala. Najlepša hvala. Tudi sam bi rad eh, nekaj povedal, ker sem tudi sam poročevalec eh, v senci za to poročilo, kot sem dejal, se mi zdi to poročilo izjemno pomembno za številna področja, ki jih eh, pokrivamo tudi v našem odboru. Predloge sprejem sem ošvrknil s eh, pogledom in eh, ugotovil, da se strinjamo glede številnih vprašanj in da bomo lahko v dobri meri prispevali k delu odbora za pravne zadeve. Pomembno je, da je učinek eh, našega mnenja v odboru Juri čim boljši. Tako da se tudi sam zahvaljujem gospodu Bonijo in mu predajam besedo za zaključne besede. Najlepša hvala za vašo podporo. Eh, mislim, da moramo še naprej sodelovati. Eh, čaka na sestanek v Strasburu, če se ne motimo. V ponedeljek se bomo pogovarjali o kompromisnih predlogih spremembe. Mislim, da bo to dobra platforma za izmenjavo mnen. Upam, da bo to eh, poročilo in to mnenje eh, izražalo naša pričakovanja in želje. Hvala. Tako je, v ponedeljek nas čaka sestanek s poročevalci v Senci in uh, tam se bomo ponovno pogovarjali o tej temi. Naslednja točka na dnevnem redu pa je izmenjava uh, mnen s Pavlom Nemicom, direktorjem za temeljne pravice in državljanstvo Unije, prihaja iz Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike, to je generalni direktorat Just. skupaj s Facebookom, Twitterjem, YouTubeom eh, in Microsoftom je komisija predstavila kodeks ravnanja na področju boja proti nezakonitemu sovražnemu govoru na spletu. Ta ne vpliva negativno zgolj na posameznike in skupine, na katere cilja, ampak vpliva tudi na tiste, ki zagovarjajo uh, Eh, svobodo, strpnost in nediskriminacijo. Ima tudi zelo negativen učinek eh, na mlade na spletu. Pozdravljamo Pavla Nemica, eh, direktorja za temeljne pravice, predstavil bo ta kodeks ravnanja, na to pa nas čaka izmenjava mnen z vsemi člani in članicami odbora, ki jih zanima to tema. Izvolite, gospod Nemec, imate besedo za deset minut. <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kodeks ravnanja, ki smo ga 31. maja predstavili, je bil oblikovan eh, skupaj s predstavniki civilne družbe, državami članicami in podjetji samimi. Vsebina tega kodeksa temeli na eh, okvirni odločitvi 2008-2013 o svobodi medijev, ne gre za novo zakonodajo, gre za podporni ukrep podjetij za države, ki izvajajo eh, to okvirno ločitev. Gre za kazensko preganjanje tistih, ki eh, pozivajo k eh, nasilju in sovraštvu to izvajanje v državah spremlja tudi komisija in vedno več držav članic eh, ukrepa, policija in pravosodni organi ukrepajo, prihaja do eh, kazni, eh, sankcij in celo zaporne kazni. Podjetja so se prostovoljno zavezala k temu, da bodo obravnavala prošnje, ki jih eh, dobijo v manj kot 24 urah. Cilj je ta, da se eh, vsa obvestila obravnava na enak način, ne glede na to, kdo jih vloži, to so lahko države članice ali pa posebni označevalci, tako eh, imenovani posebni označevalci, ponavadi nevladne organizacije ali pa državljani. analizirali smo trenutno stanje, kako se države članice držijo tega kodeksa. Posebni uh, poznačevalci uh, izboljšujejo svoje delo. Kar pa se tiče eh, obvestil državljanov, pa nismo zabeležili uh, ustreznega napredka napredka prav tako ni veliko, kar se tiče eh, podjetij oziroma eh, napredek je različen glede na ta štiri podjetja in glede na jezike, uradne jezike eh, Evropske unije. Upamo, da bomo decembra lahko predstavili več podatkov, ki bodo pokazali, da ta sistem deluje, če deluje takšno je trenutno stanje. Z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanje. And, uh, an... Najlepša hvala za te podatke. Dva člana odbora sta se prijavila k besedi, seveda pa se lahko oglasite tudi drugi, če želite. Birgit Zepel je prva. Um, first... Najlepša hvala. Ko sem prvič prebrala dnevni red, sem se vprašala, zakaj govorimo o kodeksu ravnanja. Ne govorimo namreč eh, o sovražnem govoru na eh, splošno, govorimo o nezagonitem sovražnem govoru. Lepo je imeti nekakšen kodeks ravnanja, ampak po mojem mnenju potrebujemo tudi jasna pravila. Slišali smo, da vedno več eh, držav članic kazensko pravno ukrepa za to, da bi preprečile sovražni govor. Ampak mislim, da to ni ravno res. V Nemčiji, na primer, imamo težavo, da imamo sicer pravila, ampak če želite uh, kontaktirati nek socialni medij, verjetno ne boste našli nobene konkretne osebe, s katero se lahko pogovorite. Ni reakcije, ni odziva. In kaj je ta naslednji korak? Če Eh, nek socialni medij ne reagira, če ne izbrišejo vsebine, ki je nezakonita, ker je eh, primer sovražnega govora, potem ne vem, zakaj govorimo zgolj o kodeksu ravnanja. Kaj lahko naredimo kot Evropski parlament, kot svet, kot komisija, naredimo? Eh, kaj lahko naredimo za to, da v tistih primerih, ko je jasno, da gre za nezakonito vsebino, da gre za nezakonit eh, sovražni govor, dejansko eh, sprememo ustrezne ukrepe, eh, da se ta vsebina izbriše, da se pripravca kazensko preganja. Kaj lahko naredimo vizavi ponudnikov storitev? Mislim, da se ne moremo preprosto prepustiti trenutnemu stanju in eh, pustiti, da takšna vsebina ostane na spletu mesece in mesece, leta in leta, zato ker ni odziva. Najlepša hvala, naslednja je Sofija Netfeld. Yes, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz sem si zapisala isto vprašanje kot Birgit Zipl. O kakšni vsebini govorimo, to me zanima. Če je neprijetna in takšne vsebine je veliko, eh, veliko je sovražne vsebine na socialnih medijih, ampak vprašanje je, kje je ločnica, kaj je zgolj eh, sovražno in kaj je nezakonito, kaj je neprijetno in kaj je v neskladju eh, z zakoni. V tem primeru, če gre za slednjo vsebino, potem jo je treba izbrisati, Priča smo bili, naprimer, eh, nesmiselnim izbrisom vsebine v zadnjih eh, tednih, naprimer, eh, svetovno znana fotografija deklice, ki naga teče pred napadom z napalmom, napalmom v Vietnamu. Čež, da je to neprijetna vsebina neustrezna vsebina. Po drugi strani pa imamo vsebino, ki jo objavljajo politične eh, stranke, tudi vladne stranke držav članic Evropske unije in ta vsebina se mi zdi eh, bolj neprijetna, eh, morda celo nezakonita. Trenutno poteka sodni primer na nizozemskem, zato ker so nekateri gospoda Wildersa, voditelja proti eh, imig, eh, protipriseljenske stranke obsodili oziroma obtožili določenih zadev. Ampak naj se navežem na vprašanje, ki jih je zastavila Birgit, zakaj imamo eh, to okvirno odločitev, ki je eh, primer zakonodaje in zakaj se to ne izvaja. Zadnja ocena je bila pripravljena leta 2014, ampak ta ocena ocenjuje zgolj, če eh, je bila odločitev prenešena uh, v zakonodajo. Zanima me, če boste uh, ponovno ocenili uh, stanje in če boste ocenili ne zgolj izvajanje, ampak tudi učinkovitost. Hvala, gospa Kiniči. Grat. Hvala lepa. Moram reči, da pozitivno gledam na ta kodeks ravnanja, ki ste ga predstavili. To je korak v pravo smer, ampak vseeno se mi zdi, da nas čaka še veliko dela kot ste rekli Birgit, pa tudi kolegica pred mano je to izpostavila. Bi pa rada za hip še nekoliko širše razmišljala o teh vprašanjih. Svoboda izražanja je res temeljna pravica. In ta vidik tudi obravnavamo v kodeksu ravnanja. Je pa internet sam po sebi neutralen instrument. Žal se ga lahko zlorablja tudi v nezakonite namene. Vemo, da se internet žal uporablja tudi za novačenje, za propagando posameznih terorističnih skupin. Kodeks ravnanja, o katerem danes govorimo, je sicer dober. Zanima me, ali bi bilo moč pripraviti tudi evropsko strategijo za boj proti sovraštvu, sovražnemu govoru, boj, naprimer, proti za boj proti radikalizaciji in novačenju preko spleta strani terorističnih organizacij in džihadistov. Ali boste storili karkoli tudi v boju proti terorizmu preko interneta? To je pomembno. Gospod Bon je naslednji. Uh, Najlepša hvala za to pobudo strani komisije. Dobro bi bilo, če bi lahko kaj več eh, izvedeli o njej, eh, kaj se dogaja in kakšni so dejanski rezultati, ki ste jih zabeležili od junija pa do danes. To se mi zdi zelo pomembno. Na polskem, sam prihajam namreč eh, iz Polske, se pogovarjamo o nevladnih organizacijah, pogovarjamo se s ombudsmanom za to, da bi pripravili eh, veliko konverenco, na kateri bi eh, spodbujali k spoštovanju tega kodeksa. Prizadevamo si za sodelovanje eh, z nekaterimi velikimi podjetji, kot je naprimer Facebook. Ta podjetja bi morala delovati tudi na nacionalni ravni. Podpisala so ta kodeks ravnanja na evropski ravni, ampak sam menim, da veliko težav sedaj nastaja na nacionalni ravni. Mislim, da je to eh, za vse nas pomembno. Organizirati moramo takšne ukrepe, eh, kampanjo zaveščanja, konference in tako naprej. Strinjam se eh, s pomisleki, ki sta jih izpostavili Sofi in Birgit. Če govorimo o tem, kako se učinkovito boriti proti sovražnemu govoru, kako se boriti proti eh, radikalizaciji, potem se mi zdi, da moramo eh, razmisliti in v razpravo vključiti tudi eh, vprašanje ekstremnega nacionalizma. V moji državi tudi to beležimo, veliko je napadov in mislim, da moramo tudi to upoštevati. Sodelovati moramo bolj jasno moramo eh, predstavljati in promovirati ta kodeks ravnanja, tudi rezultati morajo biti eh, boljši in eh, jasnejši. Ne na zadnje bi dejal še naslednje, če želite spremljati posledice tako socialne, politične, kot tudi psihološke, kakšne posledice ima takšen sovražni govor, potem lahko najdete eh, televizijsko serijo Black Mirror uh, britanskega Channel 4. Tudi na Netflixu uh, najdete to serijo. Uh, mislim, da dobro oriše uh, to problematiko in to je treba razumeti. Hvala. Madame King. Gospa King. Grazie. E, um... Hvala lepa. Absolutno se strinjam tem, kar je povedala večina soporočevalcev. Vprašanja, ki jih imam, so mnogotera. Predvsem me zanima to, ali namerava komisija predstaviti zakonodajne predloge v zvezi s sovražnim govorom. V tem trenutku govorimo tudi o želivih vsebinah. Zato me zanima, kakšna je vaša usmeritev? Ali ste postavili kakšno skrajno mejo, kaj je še dopustno, kaj je žaljivo? Govorimo namreč o kodeksu ravnanja. Kodeks ravnanja je bil podpisan strani različnih podjetij. Zanima me, če imamo kakršnokoli možnost, da se srečamo z ljudmi, Namreč mnogi posamezniki se obračajo na ta podjetja, podajajo prijave, nikoli pa ne vemo, s kom se pogovarjamo, kdo je na drugi strani. Lahko dobimo kakšnega človeka iz kostin mesa, s katerim se lahko pogovarjamo. Zanima me, kakšna merila ste izbrali za opredeljevanje žaljivih vsebin, ki naj bi jih ta podjetja odstranila. Namreč žaljiva vsebina pogosto ostane in jo na internetu lahko tudi vidimo. To je povezano tudi z vprašanjem preglednosti zastavljamo vprašanja, podajamo prošnje, ne vemo pa, kdo nam odgovarja. Zato bi podjetja morala biti dolžna povedati, s kom se pogovarjamo, s katero osebo, v katerem uradu, pisarni, kakorkoli že, da bomo vsaj vedeli, s kom dejansko imamo pravka, s kom smo v interakciji. Še zadnja pripomba. Obstaja res ogromno pobud v številnih državah. V Italiji imamo tako imenovano karta di Roma torej listina iz Rima, ki je namenjena predvsem novinarjem. To vrstne pobude izhajajo iz civilne družbe, izhajajo tudi iz nevladnega sektorja. Zanima me, če namerava komisija tudi to vrstne zakonodajne predloge vzeti za svoje. Mislim, da potrebujemo več. Potrebujemo kakovostni preskok tudi na pravnem področju, če se želimo soočiti s to temo. Najlepša hvala. Preden predam besedo Pavlu Nemcu, eh, ki bo odgovoril na vprašanja, bi rad še sam eh, nekaj povedal, kar eh, so omenili že drugi. Naprimer, če razmišljamo o zločinih, do katerih prihaja, o nezakonitih dejavnostih, v nekem zasebnem, neki, v nekem zasebnem nakupovalnem središču, potem bi lasnika tega središča vprašali, če lahko kaj naredi, če lahko prepreči takšne dejavnosti, poklicali bi policijo. Obenem pa bi policijo prosili, da gre v ta nakupovalni center in da poskuša razrešiti problem. Zdi se mi, da je prav, da ta podjetja spremajo skupni kodeks ravnanja, tako da lahko na to sledijo zakonodaji, ki jo imamo. Sofina Tvedli je govorila o okvirni odločitvi. Morda bi lahko izboljšali pravno eh, okolje v Evropski uniji. To je res. Po drugi strani pa moramo razmišljati o tem, kako zagotoviti eh, ustrezno delo organov pregona in eh, policije v tem okolju. In zanima me, če komisija načrtuje okrepitev Eh, tega vidika, če želi vključiti tudi organe pregona v to delo. Kot je dejala gospa Zipel, eh, ti organi postopajo zelo drugače, zelo različno glede na eh, državo članico. Izvolite. Ja, hvala. Najprej bi se rad odzval na vprašanje gospe Kienge. In sicer gre za neprijetno vsebino oziroma a imamo zakonodajo, eh, ki pokriva vsebino. Imamo eh, zakonodajo, to je okvirna direktiva o sovražnem govoru in ksenofobiji in tam eh, imamo definicijo tega, kar je kaznivo. Gre za pozivanje k nasilju in sovraštvu, gre za širjenje sovraštva na osnovi rase, nacionalnosti, vere in tako naprej. Ne gre za neprijetno vsebino kot takšno. Uh, Eh, to je usklajeno z uh, eh, sodbami eh, sodišča za človekove pravice, ki uh, pravi, da lahko sovražni govor vključuje tudi uh, neprijetno vsebino. Uh, imamo lahko radikalni govor, ki je neprijeten, ki je nasilen, ampak na to uh, gre on kraj te meje zakonitosti, ko začne pozivati k sovraštvu. In ta uh, meja uh, ni meja, uh, za katero so podjetja sama, ostanejo same. Ne, že desetletja mediji sami izvajajo ustrezen nadzor. Uh, tako za lasno vsebino, kot tudi za vsebino uh, drugih, morajo skrbeti, da ne pride do kršitve te meje. Če podjetja eh, in medije prosimo, da eh, skrbijo za nadzor nad vsebino, potem lahko počnemo podobno tudi eh, druge. In podobna zahteva velja za tehnološka podjetja. Ampak tukaj imamo manjšo razliko. Trenutna zakonodaja, direktiva o e-trgovini jim daje privilegije. Za razliko od medijev, ko uh, ima medij na spletu, naprimer, uh, eh, komentar nekoga drugega, mora preveriti, če je to v skladu z direktivo. Uh, tehnološka podjetja pa v skladu z zakonodajo, glede na to, da je bila ta sprejeta takrat, ko smo na podjetja gledali zgolj kot na neutralne akterje, nimajo uh, te zaveze uh, same, uh, samo inicijative. Uh, Eh, ukrepati morajo zgolj takrat, ko dobijo obvestilo, ko so notificirana. Kodeks pa pojasnjuje, eh, kako hitro po tem obvestilu, po notifikaciji morajo podjetja ukrepati. In tukaj smo sedaj na področju, eh, kjer nek zločin ni zločin podjetja, je pa res, da okvirna odločitev pokriva tiste, ki pozivajo k nasilju. Podjetja pa so zgolj platforma. Vprašanje je, če so še vedno lahko predmete eh, izjeme, če so še vedno pasivna oziroma če so dovolj aktivna. To je še vedno seveda eh, odprto vprašanje. Dejali smo v komisiji, da ne bomo takoj eh, revidirali direktive o e-trgovini, poskušali bomo po tej poti. Če to ne bo delovalo, je komisija pripravljena razmisliti o drugih ukrepih empirični podatki, ki jih imamo na evropski ravni, eh, niso eh, celoviti. Imamo jih naprimer iz Nemčije. Prišlo je do izboljšanja stanja, kar se tiče eh, nevladnih organizacij in njihovega obveščanja. Nismo pa zadovoljni številom državljanov, ki notificirajo takšno vsebino. To je kodeks ravnanja, to je res, ampak eh, lahko ga uporabljamo za vsako državo članico, za vsakega državljana in eh, podjetja pravijo, da želijo, da se odzivamo v vseh jezikih eh, Evropske unije. To je dobro, kar je povedal gospod Boni. Konferenca v polščini je dobra vločitev in tako od podjetij zahtevamo, da počnejo vse, kar morejo na to uh, vprašanje preglednosti, ko smo se pogajali o kodeksu ravnanja, smo uh, zapisali, da bomo na preglednosti še naprej delali. In razumem vaše nezadovoljstvo. Tudi sam uh, imam podobne uh, misli, včasih uh, pošljem takšno notifikacijo, ampak res je, da ne dobimo kontaktne osebe, ne dobimo uh, razloga, zakaj je. Uh, bila neka notifikacija zavrnjena, zakaj je bilo nekaj eh, izbrisano ali pa ne. In tukaj moramo narediti več, sodelovali bomo s podjetji, je pa res, da imamo velike razlike v državah članicah. Videli smo, da se v določenih državah članicah nekaj že dogaja in bolj kot eh, podjetja razumejo, da eh, to ni zgolj ideja eh, komisije, ampak da jo podpirajo ministri v svetu in tudi civilna družba, bolj bodo pripravljena dejansko kaj ukreniti. Če eh, so podjetja pod pritiskom, potem morajo zagotoviti ustrezne podatke, ki so kredibilni, ki jih lahko preverimo, tako da bomo vedeli, če je prišlo do napredka, če sledijo rokom za izbris in tako naprej. V komisiji pa sodelujemo s temi podjetji, dorekli smo metodologijo, obenem pa sodelujemo tudi s civilno družbo. Zagotavljamo uh, finančna sredstva za mednarodno mrežo za boj proti uh, kibernetskemu sovraštvu, tako da tudi oni preverjajo, če uh, so podatki, ki jih dobivamo od podjetij, kredibilni. In eh, čez nekaj mesecev bomo dobili boljše podatke, eh, ki jih vam bomo predstavili, predstavili jih bomo seveda tudi svetu. In takrat bomo videli, kako stvari stojijo. Sedaj pa še nekaj o širšem kontekstu. Eh, Evropska komisija ohranja tudi eh, mrežo za boj proti radikalizaciji. Tukaj smo bolj policijsko usmerjeni, kar se tiče novačenja in takšnih dejavnosti smo eh, vzpostavili enoto za eh, kibernetsko kriminaliteto v Europolu. Države članice sodelujejo s to enoto, ampak čaka nas še več dela. Potrebujemo celovit pristop, začeti moramo z izobraževanjem. Imamo Pariško deklaracijo izobraževalnih ministrov, in eh, ta pokriva eh, politiko boja proti diskriminaciji. diskriminaciji. Tam se namreč vse začne, če dovolimo, da se diskriminacija razplanti v družbi. In eh, na to pokrivamo tudi nevarnejše pojave, kot je pozivanje k nasilju in sovraštvu in na to tudi novačine, terorizem in tako naprej. Gre resnično za celovit pristop in ta pristop smo obrali. Naj eh, počasi zaključim. Pripravljeni smo sodelovati z vami, če eh, naprimer pripravljate konference v lasnih državah članicah, pripravljeni smo sodelovati tudi s civilno družbo, imamo eh, mednarodno mrežo za boj proti kibernetskemu sovraštvu. Eh, pripravljeni smo se organizirati in komisija je pripravljena konstruktivno sodelovati tudi s podjetji in od njih zahtevati spoštovanje pravil. In upam, da bomo imeli eh, decembra na to priložnost predstaviti boljše podatke. Najlepša hvala. Vem, da nimate veliko časa, ampak eh, še dva člana odbora bi rada besedo. Prvi je gospod Lopez Agijar. Yes, thank you, Mr. Nemec. Thank you. Najlepša hvala, gospod Nemec. Se upravičujem, da me ni bilo tukaj na začetku obravnave te točke, bil sem na poti do dvorane. Seveda pa se me je eh, relevantnost te teme resnično dotaknila. Sovražni govor je eh, velika težava in eh, vprašati se moramo, kako se proti njemu boriti pravno gledano. Eh, na evropski ravni, kakšen odziv potrebujemo. Potrebujemo natančne informacije o trenutnem stanju. Vem, da obstaja več študij o tej temi. Vedno več je prispevkov različnih eh, mislišč, think tankov. Zanima pa me, če je komisija že pripravila na tačno analizo raznolikosti sovražnega govora, ki je relevanten z vidika kazenskega prava. Zanima me, kaj menite o doslednosti heterogenih eh, načinov eh, odziva organov pregona in drugih organov v državah članicah. Kako eh, je to v navezi strategijo komisije z vidika kazenskega prava? Po mojem mnenju moramo seveda skrbeti za učinkovitost, obene pa moramo Eh, skrbeti za preventivo in za ustrezno strategijo na področju izobraževanja, ki jo moramo izvajati, zato da bi eh, zmanjšali eh, socialni učinek in razsežnost vseh tipov sovražnega govora. Hvala. Še Birgit Zipel. Še eno kratko vprašanje, če dovolite. Ne vem, morda sem napačno razumela to, kar je gospod Nemec povedal. Imam konkretno vprašanje. Se pravi, če neko podjetje ni pripravljeno izbrisati nezakonite vsebine, je vaš odgovor, da moramo pripraviti konference za to, da bi dobili odgovor teh podjetij. To ne more biti odgovor. Če je vsebina nezakonita in če ni bila izbrisana, morajo biti posledice jasne. Seveda lahko v okviru kodeksa ravnanja pripravljamo konference, ampak če nezakonita vsebina ni izbrisana, potrebujemo več kot zgolj neke prijetne konference. Ampak morda sem napačno razumela to, kar ste povedali. Najlepša hvala. S tem še enkrat predajam besedo gospodu Nemicu. Um, Glede empiričnih podatkov imamo dva tipa podatkov, ki jih poskušamo spremljati. Imamo uh, kategorijo podatkov o uh, zločinih iz sovraštva, zato ker besede vodijo do uh, dejanj in na to podatki o sovražnem govoru sami, eh, samem. Na obeh področjih eh, podatki niso tako jasni, kot bi eh, morali biti. Priča smo vedno več zločinov, zločinom iz sovraštva, pri tem nam pomaga s podatki tudi Agencija za temeljne pravice. Kar pa se tiče podjetij in kodeksa ravnanja, pa imamo zaenkrat statistiko zgolj iz Nemčije. Eh, organ za varstvo mladine, Jugendschutz, eh, je pripravil eh, prvo statistiko in ugotovil, da da se razlikuje med različnimi označevalci eh, in različnimi pošiljatelji notifikacij. Nevladne organizacije eh, so za te organe eh, zaupanja vredni označevalci, označujejo sovražni govor, nezakoniti sovražni govor in uh, njihovih notifikacij je vedno več. Uh, kar pa se tiče notifikacij državljanov, pa so številke še vedno zelo nizke. Kaj se zgodi, če neko podjetje po notifikaciji ne izbriše nezakonite vsebine? No, v okvirni odločitvi imamo dva člena. Eden se nanaša na uh, sodelovanje pri eh, neki dejavnosti, drugi pa na eh, odgovornost podjetij. Nažalost, še vedno nimamo podatkov o tem, kako aktivne so države članice pri uporabi teh dveh členov. Pravni instrumenti eh, obstajajo, sedem let so trajala pogajanja o tej okvirni odločitvi, vse skupaj je malce nejasno, priznati moramo, da formulacija o sodelovanju pri kaznjivih dejanjih in o odgovornosti podjetij eh, ni najboljša, težko jo izvajati v nacionalni pravi, ampak tu imamo podlago in komisija eh, zastavlja vprašanja državam članicam ne zgolj o prenosu eh, direktive v nacionalno zakonodajo, ampak tudi vprašanja o dejanskem izvajanju. Kar pa se tiče sankcioniranja, zunaj kazenskega prava, pa je to z vidika prava Evropske unije odprto vprašanje. Kaj se zgodi, če nezakonita vsebina ni izbrisana, zato ker ta podjetja nimajo naprimer nekega sistema licenc, ker zgolj delujejo. V tem primeru pač eh, moramo slediti eh, direktivi o e-trgovini takšna kot je. Takšni kot je. Veselimo pa se, eh, upoštevanja pravil strani podjetij, ki eh, zahtevajo izbris eh, vsebine, kljub temu, da trenutno sankcij nimamo predvidenih. Eh, no, jasno je, da bomo morali o tem še kdaj razpravljati. Tako da se bomo vrnili k tej temi, ko bomo dobili poročilo o izvajanju. Hvala vam zaenkrat, gospod Nemec, in uh, eh, kmalo se spet vidimo. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Izmenjava informacij, sistem zgodnjega opozarjanja in postopek ocene tveganja za nove psihoaktivne snovi. Komisija je v ponedeljek o tem poročala odboru Libe, danes pa bo eh, poročevalec predstavil svoje poročilo v odboru Libe, tudi Envi bo, dobil, bo pripravil svoje poročilo, svoje mnenje. Naš poročevalec je gospod Boni. Rok za ložitev predlogov sprememb je 27. oktober ob 12. In zavedajte se, da so se koordinatorji odločili, da bodo ta dosje obravnavali samo v angleščini. V Lipe bomo glasovali 17. novembra. Vabim Mihala Bonija, da nam predstavi poročilo o izmenjavi informacij zgornjega sistema opozarjanja in postopka ocene tveganja za nove psihoaktivne snovi. Hvala lepa. Kolegi, To poročilo je del svežnja o novih psihoaktivnih uh, snoveh. Komisija je ta predlog predlo predložila v ponedeljek. Gre za določbe o sistemu zgodnega opozarjanja, za analizo tvegan in pa ocene tvegan v povezavi z novimi psihoaktivnimi snovmi. Predlog komisije vključuje nekatere izmed predlogov parlamenta, ki smo jih prilagodili leta 2014. Takrat smo glasovali, prišlo je do nekakšne blokade v svetu komisiji in parlamentu in ta predlog sedaj se skuša izogniti tej blokadi, skuša najti način eh, oziroma neko učinkovito rešitev. Skušal sem vključiti to, kar je bilo že dogovorjeno leta 2014. Nasplošno mislim, da gre za dober predlog komisije, ki dobro odraža tudi naše predloge. Moji dodatni predloge, predlogi sprememb se osredotočajo predvsem na zbiranje informacij iz drugih agencij in teles brez eh, nepotrebnih zamud, vključno z eh, Evropskim centrom za preprečevanje nadzor nad boleznimi, kajti ta agencija ima prav gotovo zelo pomembne informacije za to področje. Evropska unija Želel sem zagotoviti, da bi Evropska unija lahko preučila neko snov, če bi dobili dovolj informacij o tem, da lahko takšna substanca na evropski ravni predstavlja tveganje. Tudi če ta snov ni bila identificirana kot nevarna na ravni Združenih narodov. To je pomembno, kaj ti postopki eh, v Združenih narodih so zelo počasni in mislim, da se moramo v Evropski uniji odzvati hitreje. Vsi predlogi sprememb so v skladu s tem, kar je bilo dogovorjeno leta 2014. Rok za vložitev predlogov sprememb je bil določen za 27. oktober, v odboru Libe bomo glasovali 17. novembra. Naj vam sporočim tudi to, da so se koordinatorji odločili, da bodo ta dosje obravnavali samo v angliščini. Uh, Na ta način bomo lahko zagotovili, da se bomo v celotnem svežnju eh, lahko začeli kar najhitreje pogajati s svetom. Hvala lepa za sodelovanje vsem poročevalcem v senci, zelo pogosto smo namreč v stikih. Hvala lepa. Samo eno govornico imamo in sicer Birgit Cipel. Kratka bom. Naša praževalka v senci je Ana Het, ki je danes nažalost ni tukaj. Ana podpira pojasnilo, ki ga je podal poročevalec v tem osnutku poročila. Nič ni spornega, tako da izgleda, da sodelovanje poteka zelo dobro in Ana se tudi zahvaljuje poročevalcu za njegovo delo. MEP to, uh, take... Hvala lepa. Nišče drug se ni javil k besedi. Ne vem, če je tukaj kdo iz komisije. Aha, izvolite. Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem poročevalcu in pa parlamentu, da tako hitro obravnava ta dosje. O dosjeju se pogajamo že dolgo časa in res je sedaj skrajni čas, da zaključimo s temi pogajanji. Eh, psihoaktivne substance so nevarne, včasih tudi ubijajo ljudi in eh, res cenim to, da se je parlament. Um, s toliko resnosti lotil tega predloga. Hvala lepa za vaš prispevek. Zanima me, če želi gospod Boni še kaj dodati. Ne, v redu je. Hvala. Dobro. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Enotna oblika dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav. gre za predlagano uredbo za spremembo uredbe uh, sveta o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav. Besedo dajem predstavnici komisije, na to pa bomo slišali še našega poročevalca in potem še druge člane odbora Libe. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, lahko sem relativno kratka. Gre prej za tehnični predlog komisije. Razpravljali ste že o predlogu enotne vizumske nalepke. Tukaj gre za podoben predlog. Zaradi visoke stopnje oziroma zaradi visokega števila ponaredkov smo se odločili, da bomo tudi um, dovoljenje za prebivanje oblikovali na enoten način, ampak gre za prej tehnične spremembe, uredba sama se ne bo spremenila. Uh, gre za novo obliko. Um, Eh, gre predvsem za spremembo slike, ki je predvidena v uredbi. Se pravi, spremenjena bo samo ta priloga k uredbi. Novo dovoljenje bo bolj odporno na ponaredke, uvedli smo nekaj novih uh, varnostnih značilnosti, ki uh, sledijo tehničnim spremembam, tehničnemu razvoju in, in v prilogi lahko si ogledate V kolikšni meri se novo dovoljenje za prebivanje razlikuje od starega dovoljenja? Prejšnje dovoljenje smo oblikovali tudi v času prejšnjega medvladnega sodelovanja. No in v prilogu lahko vidite sedaj, kako se je eh, ta oblika dovoljenja spremenil. Se pravi, samo slika se spremeni, eh, to je vse, kar imam za povedati. Če imate še kakšno drugo vprašanje o tehničnih podrobnosti, pa sem seveda pripravljena odgovarjati na vaše vprašanje. Uh... Hvala lepa. Zdaj pa gospod Jusi Haloaho, ki je naš poročevalec. Hvala. Gospod predsedujoči, hvala predstavnici komisije. Predlog komisije je kratek, je tehnične narave, pravzaprav nima veliko političnih vidikov, tudi nima posebnih proračunskih posledic za Evropsko unijo ali za države članice zato v tem trenutku nimam veliko pripomp. Videli bomo, ali se bodo tekom postopka še pojavila kakšna vprašanja. Ima pa vseeno nekaj pripomp in pa vprašanj. Uredba iz leta 2002, ki je bila nazadnje spremenjena leta 2018, je že določila poenoteno obliko dovoljen za prebivanje No, ampak na podlagi tega predloga se ustvarja vtis, da obstajajo velike razlike med nacionalnimi tolmačenji um, glede tega, kako bi moralo izgledati dovoljenje za prebivanje. Celo um, carinski organi imajo probleme pri prepoznavanju teh dovoljenj. Komisija želi zmanjšati uh, število varnostnih značilnosti na minimum. In sprašujem se, ali to morda ne. Um, varnosti, njihovo odpornost na ponaredke. V predlogu je zapisano, da je zaradi uniformnosti pomembno harmonizirati obliko dovoljen. Ali se vam ne zdi, da je to uh, precej eh, nelogičen argument. Eh, torej, skladnost je potrebna zaradi skladnosti same ali kako. Komisija je predvidela obdobje šestih mesecev eh, za to, da lahko porabimo zaloge sedanjih dovoljen. Ali je nujno tukaj imeti časovno omejitev oziroma ali bi države lahko porabijo svoje zaloge? Imam še eno pripombo in pa vprašanje v zvezi z prilogo. Priloga navaja zelo natančne tehnične specifikacije za dovoljenje. Ne samo, ko gre za izgled in vsebino, ampak tudi, ko gre za material in tehniko. Miselno z eh, vidika potrebe po skladnosti, ni pa to v skladnosti. točke neutralnosti naše zakonodaje. Eh, ali se vam ne zdi, da bo potrebno vsakih nekaj let sedaj posodabljati ta, to prilogo, kaj ti nove tehnologije. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Logično je, da moja skupina podpira predlog, da se oblikuje nov skupni model oziroma obrazec za dovoljenje za prebivanje za državljane iz tretjih držav. Okrepiti bi morali tudi varnostne značilnosti, da ti dokumenti ne bodo tako zlahka predmet ponarejanja. Države članice zaenkrat tega predloga zaradi stroškov, ki bi nastali pri poenotnju tega obrazca, tako da komisija ni prišla prav daleč kar nekaj tehničnih težav je tudi bilo, ampak izhajamo iz neke vrste paradoksa. Želimo skup. Deva dovoljenja za prebivanje evropskih državljanov, tu pa nimamo kakšnih želja po poenotenju biti seznanjena s 27 ali 28 različnimi osebnimi izkaznicami, potnimi listini in tako naprej. Zato me zanima, kako namerovate to obravnavati vnaprej. Druga zadeva. Želite uveljaviti vraci. Zato bi bilo dobro, ne bom rekel nujno, ne želim uporabiti te besede, da poenotimo tudi osebne izkaznice, ker bomo s tem lažje poskrbeli za ostale. v Evropski uniji je osebna izkaznica. Tako da podpiram ta enotni obrazec za dovoljenje za prebivanje za državljane tretjih držav, ampak komisija se vam ne zdi, da bi bilo res nujno, da najprej poenotimo osebne izkaznice državljanov 27 držav. Let's OCNC skupine EPP in tudi gospa Kenge. Hvala, gospod predsedujoči, kratek bom. Gre predvsem za tehnična vprašanja. Bi pa želel reči naslednje. Razumem, da ne moremo imeti polne harmonizacije na tem področju. Zdi se mi, da ta predlog gre dovolj daleč. enotnem obrazcu za dovoljenje za prebivanje. Kot rečeno, gre za precej tehničen dosje. Imamo tudi prilogo, ki je namenjena temu, da zagotovimo večje poenotenje med dokumenti. Če pustimo ob strani tehnične elemente, te bomo sicer ocenili skupaj s poročevalcem tekom zakonodajnega postopka, lahko v imenu skupine. bi kar prišla na angliščino, kajti gre za tehnična vprašanja in lažje jih je, je na nje odgovoriti v angliščini. Morda lahko povem, kako natančno bi delovale te tehnične specifikacije, ki so opisane v prilogi k uredbi. Tukaj gre dejansko za specifikacije. uredba pa omogoča komisiji, da te tehnične specifikacije določi v izvedbenem aktu, v izvedbenem sklepu, ki je tajen in eh, na ta način eh, tudi ponarejevalci ne morejo ponarediti teh dovoljenj če bi tukaj šlo za netajen dokument, eh, potem bi bilo ponarejanje teh dokumentov veliko lažje. Pri tehničnih specifikacijah bomo šli torej nekoliko dlje za to, da bomo poenotili te vzorce. Eh, določili bomo recimo način pisave, eh, obliko pisave. Skratka, želimo predvsem usklajen izgled teh eh, dovoljen izkaznic. Prav imate do sedaj, nismo dosegli harmonizacijo s predlogom iz leta 2002, kajti tehnične specifikacije eh, v letu 2002 nismo mogli predvideti, kaj bo možno pri tehničnih specifikacijah. Tako nismo recimo vedeli, da bo možno v izkaznico vključiti barno fotografijo. To pa je sedaj možno. Leta 2009, 2009 tudi ni bilo možno imeti 3D slike za izkaznico. Rekli smo torej slika, nismo pa točno določili kakšne slike bodo možne na izkaznici. Nizozemsko dovoljenje ima tako uh, trodimenzionalno sliko, nemško dovoljenje oziroma izkaznica ima barvno sliko. Tako da, dobro, sedaj si prizadevamo za harmonizacijo, ampak tukaj seveda ne smemo nižati standardov. Vemo, da imata recimo Nemčija in Nizozemska zelo visoke standarde. Te države moramo pripraviti do, de, do tega, da spoštujejo načela harmonizacije. Gre za določene Eh, značilnosti tega dovoljenja, ne bomo pa specificirali vsako posamezno značilnost teh dovoljen. Gre za varnostne značilnosti, eh, ki eh, ne bodo vplivale na zunanjo podobo izkaznic. No, recimo eh, zadnja stran izkaznice pa ni tako zelo pomembna za carinske organe. Eh, sprednja stran bo poenotena, na zadnji strani pa lahko države članice bolj po svoje se odločijo za obliko teh izkaznic. Tako da vsekakor ne bomo eh, zahtevali od držav članic, da nižajo svoje standarde in da vlagajo v te kartice zato da bi dejansko potem na koncu njihove varnostne značilnosti bile poslabšene. Potem še to obdobje šestih mesecev za porabo zalog eh, kartic starega formata. Eh, to smo rekli tudi pri. pri vizumski nalepki ni dobro, če bi imeli preveč raznolikih formatov v obtoku, kajti carinski organi ne morejo točno vedeti, kdaj stari eh, formati, kdaj se jim preneha veljavnost. Če torej ima nekdo še vedno dopusten stari format, pa gre za ponarejen format, eh, bomo vedeli, da bomo, če bomo določili časovno obdobje, te potem potem eh, izločili in da ne gre za format, ki bi mogoče še izhajal iz starih eh, formatov. Tako da po teh šestih mesecev več ne bo v obtoku teh starih formatov. In potem bodo tudi carinski organi imeli vso potrebno gotovost. To je tudi varnostni ukrep. Če to časovno obdobje ostaje odprto, potem ne bomo več mogli vedeti, dokdaj natančno bodo stari formati še vedno v obtoku. Hvala, mislim, da sem odgovorila na vaše vprašanje. No, še gospod Depri, popolnoma se strinjam s tem, kar ste rekli. No, ampak vi se s temi zadevami že dolgo ukvarjate, tako kot jaz. In dobro veste, da smo že pred veliko časa skušali harmonizirati format osebnih izkaznic. Takrat eh, zaradi eh, či tretjega odstavka 18. člena komisija ni mogla predložiti tega predloga. Sedaj po lezbonski pogodbi pa imamo pristojnost na tem področju. Lahko ukrepamo, če, nas države, če od nas države članice to zahtevajo. Tukaj gre za 77. člen. To pristojnost sedaj komisija ima. Generalni direktorat Justice sedaj pripravlja oceno učinka. Sedaj bomo torej dobili oceno učinka. Uh, raziskave, analize potekajo, verjetno bo ocena končana februarja in potem bomo lahko ocenili izide te študije ter preučili naše možnosti. Popolnoma se strinjam s tem, kar ste rekli. Ampak eh, lahko rečem, da ta ocena učinka je že v pripravi. Nimam več kaj dosti za dodati. Vsi ste se strinjali s tem, da je treba poskrbeti za varnost, tako da bi. poročilo delegacije o misiji v Kaleju. Ana Gomeš bi morala. Eh, poročati o tem, ampak nažalost eh, se nam bo pridružila šele ob 12. uri, tako da bomo prekinili sejo in eh, bomo začeli to točko obravnavati ob 12. Okay, um, thank you for those. Hvala tistim, ki ste ostali za uh, poročilo o misiji v Kaleju, ki je potekala 13. julija. Obiskali so sprejemne centre za begunce in prosilce za azil v Kaleju. Um, sestali pa so se tudi za predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti. Um, torej gre za Kale in pa Grand Sint. Uh, Ana Gumeš bo poročala o tej misiji. Hvala do tega obiska je prišlo manj kot mesec po odločitvi o Brexitu v Združenem kraljestvu. Zanimivo je bilo opazovati, kako je to že vplivalo na razpoloženje v centrih in taboriščih, ki smo jih obiskali. Videli smo dve raznoliki situaciji najprej razmere v Grand Sand, kjer se je župan odločil, da bo se angažiral, da bo skušal najti rešitev, ki bi omogočila običajno eh, ohranjanje običajnega življenja v mestu, tudi ob prisotnosti imigrantov in beguncev, ki čakajo, da bi lahko stopili v Britanijo skušal jim je zagotoviti vsaj minimalne dostojne pogoje za življenje. Kajti to je tudi predpogoj za dober odziv lokalnega prebivalstva. Župan je dal na voljo zemlišče, dal je zgraditi lesene uh, hišice, Zagotovil je osnovno oskrbo, osnovne storitve za begunce, sodeloval je z nevladnimi organizacijami in dejansko zaradi tega uh, ni prišlo do nobenih problemov. Nihče ne govori o Grand Sintu, kajti tam pač ni nobenih problemov. Uh, In župan je tudi povedal, da gre za stalen pritok in odtok ljudi, torej populacija v teh centrih se stalno spreminja. No, popolnoma drugačno situacijo pa smo našli v Kaleju, ker se vsi osredotočajo na to tako imenovano džunglo. Eh, žal mi je, ampak uh, moj občutek je bil, da ravnanje župana ne izboljšuje situacije, In to je bilo razvidno tudi z razpravami z nami. Županja je imela precej sovražen odnos do migrantov, do beguncev. Govorila je o tem, kakšen stres to predstavlja za mesto, za, njeno, za uh, tamkajšnje prebivalstvo. Nevladne organizacije so Eh, poročale o velikem zanemarjanju beguncev in prosilcev za azil in zaradi tega je ta problem postajal vse hujši. Imate, sedaj imate tam to veliko taborišče, ki ga imenujejo uh, džungla. Ljudje nimajo nobene podpore, zato se morajo znajti po svoje. In seveda to pomeni tudi, da so na ulicah eh, begunci, ljudje, ki prosijačijo za denar in prihaja tudi do drugih sporov z, z mm, lokalnim prebivalstvom. Opravljajo lahko kvečemo kakšna minimalno plačana dela. Protislovno je tudi ravnanje francoske vlade. Tukaj slišimo o, eh, o obrambi človekovih pravic in tako naprej. Mediji so veliko pisali o tem. No, ampak vlada se je odločila, da bo sedaj sredi taborišča, sredi džungle poskrbela za izgraditev nekoliko bolj dostojne, dostojnih namestitev. Odločila se je, da bodo poskrbeli za šolanje za otroke in da bodo poskrbeli za ženske in pa druge ranljive skupine ljudi. Eh, to je pomemben ukrep vlade, ki je po mojem mnenju pomembno prispeval k umiritvi razmer. In to je omogočilo organizacijam civilne družbe, da so lahko migrantom in beguncem ponudili osnovno oskrbo. Ampak eh, lotimo se srčike tega problema. Dejstvo je, da tja prihaja ljudi, prihajajo ljudje iz eh, Afrike in od drugot. Eh, oni pridejo v Kale, zato da bi lahko od tam nadaljevali pot v Veliko Britanijo. Eh, in jasno je, da je tam prisotnih tudi veliko tihotapcev, veliko je organiziranega kriminala, te združbe so tam zelo dejavne, zelo prepričujejo ljudi v to, da lahko prečkajo mejo v Veliko Britanijo, eh, čeprav je to dan danes zelo oteženo zaradi varnostnih ukrepov francoske vlade, zaradi tega dvostranskega sporazuma z Veliko Britanijo, z Združenim kraljestvom, pa tudi zaradi uh, želje po zaščiti eh, teh ljudi. Ne smejo, ne smejo jih več eh, prepuščati poljubnim sredstvom, recimo, da eh, želijo prečkati eurotunel in pa tako naprej. In uh, postavili so tudi visok uh, zid, slišali smo uh, tudi o nekaterih primerjih, eh, smrtnih primerjih. 13-letna etiopijska deklica je umrla, ko je skušala eh, eh, preskočiti tire. No, in dejansko je problem ta, da Združeno kraljestvo ne želi nuditi tem ljudem azila, Francija je bila zelo proaktivna pri tem, da je. Um, da bi prepričala begunce, migrante, naj zaprosijo za azil v Franciji, ampak oni tega ne želijo. V Veliki Britaniji imajo družine, imajo prijatelje, sorodnike in pravzaprav uh, tihotapci samo se požigajo vse skupaj in uh, celo izkoriščajo uh, Eh, Brexit, zato da jim govorijo, ah, se zdaj se bo vse spremenilo, kmalo boste lahko mirno prečkali. Eh, številni ljudje, ki so sedaj v Kaleju, so rekli, vem, da bom slejko prej lahko vstopil v Veliko Britanijo, eh, vsak slejko prej lahko prečka mejo. In um, če imaš denar, pravzaprav lahko dosežeš, uh, kar želiš. To je tragedija vse, vsega skupaj. No, francoske oblasti so se skušale lotiti tega problema. Skušale so nekako neutralizirati ta negativni odnos lokalnega prebivalstva me skrbi me sedaj ta poteza francoske vlade. Eh, ki je sedaj bolj eh, kontroverzno, kontradiktorno nastopila, dobro, morda za to željo, da bi ljudem zagotovila bolj dostojno namestitev. Ampak to bi se moralo zgoditi ob pogovoru z prebivalci tega taborišča. Če se to ne bo zgodilo, potem bo eh, prišlo samo še do več izbruhov nasilja. Eh, tudi sem zaskrbljena. Veliko denarja je bilo um, uloženega v varnostne ukrepe, ampak dejansko ti niso preprečili eh, prečkanja meja, niso preprečili delovanja tihotapcev in tudi. Uh, Britanska vlada je problematična, ne pomaga dovolj francoski vladi, ne sodeluje z njo pri odpravljanju tega problema. Zlasti je problematična situacija mladostnikov brez spremstva. Ne vem, koliko mladostnikov brez spremstva je sprejela britanska vlada. Eden izmed problemov je. Da um, je Britanija sprejela samo tako malo število mladostnikov, Čeprav ob tem govorimo o mladostnikih, ki se želijo pridružiti sorodnikom v Združenem kraljestvu. Gre torej za primere združevanja družin. Um, najprej so poročali o tem, da je v Kaleju 600 mladostnikov, sedaj se je izkazalo, da gre dejansko za dvakrat več mladostnikov in ker britanska vlada ne želi sprejemati mladostnikov. No, in to, da britanska vlada ne želi sprejemati mladostnikov, je nekaj, kar bi se nujno moralo spremeniti in uh, mi bi morali to zahtevati. Eh, torej, tu so moje pripombe, ser je pa poročilo kar precej eksplicitno. Hvala lepa. Dva člana delegacije bi se želite želita oglasiti oziroma dve članici. Najprej gospa Vržija. Oui, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bila sem del te delegacije. Hvala lepa Ani za to poročilo. Strenjam se z večino tega, kar je povedala. Sama bi rekla, da smo ugotovili, da obstajajo tri različne situacije dve v Kaleju, dve v Monsant. Imajo nastanitveni center za otroke in ženske, ti so še posebej zaščiteni. Potem je to namestitveni center, ki naj bi imel kapacitet za 450 odsto, oseb imamo tudi ločen namestitveni center za moške, ta naj bi sprejel 2000 oseb in potem še en center za vse ostale. V samem taborišču je situacija precej razgibana, vendar dokaj urejena, izven teh treh namestitvenih centrov pa so zadeve res kaotične. 5, 6, 7 tisoč oseb je tam nekje okrog in res se nahaja v dramatičnem položaju. Od julija so se zadeve kar precej spremenile. Francoska vlada je sprejela odločitev, da bo razgradila to porušeno predmestje, ampak ni porušila celotnega območja zgolj posamezne zgradbe. Namestitveni center je bil financiran sredstvo Evropske unije. Zato se mi zdi, da nosimo odgovornost za izvajanje nadzora na tem, kako se porabljajo evropska sredstva. Naj povdarim, da večina organizacij, velika večina bi morala reči, organizacij in združen, ki delajo v KLE-ju, je sprejelo to razgradnjo teh namestitev v predmestju. Obstajajo pa določeni pomisleki zaradi namestitvenega centra in centra za začasni sprejem. Namreč tudi del teh instalacij so porušili, kot je rekla Ana, kar nekaj mladoletnikov brez spremstva nima na voljo ustrezne skrbe in zaščite. Tudi pomembna francoska organizacija, ki se ukvarja z azilnimi vprašanji, je pred 15 dnevi naštela več kot 1200 mladoletnikov brez spremstva, ki so v predmestju Kalaja v teh revnih četrtih in kolikor vem, morda se motim, ni bil sprejet noben ukrep za to, da bi zaščitili te posamezne mladoletnike brez spremstva. Mislim, da bi lahko ukrepali, da bi se čim hitreje nekaj storilo na tem področju. Zahtevati bi morali, da se zaščiti mladoletnike. Britanski organi se ne odzivajo dovolj dobro na naše prošnje. Vsaj 500 mladoletnikov brez spremstva bi moralo imeti pravico oditi v Združeno kraljestvo. 100 do 150 naj bi jih bili pripravljeni sprejeti, tako pravi britanska vlada. Ministr za notranje zadeve je po obisku rekel, da jih bodo sprejeli 15, ampak to zagotovo ni dovolj, glede na to, s kakšnim problemom se soočamo. Čakamo, da, na, da se najde kakšna dodatna rešitev. Strukture, ki naj bi jih porušili, bi lahko uporabili vsaj za to, da ponudimo zaščito mladoletnikom. Dublinska uredba, mislim, da člen 13, luknjo vam v spominu, se nanaša na mladoletnike in mislim, da bi morali storiti vse za to, da te posamezne mladoletnike zaščitimo. Bila sem tam, ugotovila sem, kakšno je stanje in mislim, da nosimo posebno odgovornost, da posežemo pri tem vprašanju še posebej naš odbor bi lahko nujno napisal pismo s tem v zvezi, ga poslal francoski vladi, morda tudi britanski vladi. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospa Kjenge in potem še gospa Gijom. Hvala lepa, tudi sama bi se rada Ani zahvalila za to poročilo z veliko večino točk se strinjam. Ta obisk je bil dejansko zelo pomemben za naš odbor. Srečali smo se s številnimi imigranti, ki so zaprti, blokirani v Kaleju, v nesprejemljivih pogojih, živijo. Živijo pravzaprav v džungli, kot smo to poimenovali, so v nekem limbu, živijo v pogojih, v kakršnih živijo, imajo status nezakonitih migrantov. Zato je, se mi zdi, v tem kontekstu teren res ploden za novačenje teh posameznikov za organiziran kriminal. Sama sem uspela razmisliti o določenih zadevah, ki bi jih rada predstavila. Ustrajam na tem, da je na evropski ravni prišlo do političnega zastoja nastopila je kriza solidarnosti med različnimi državami članicami. V kraju kot je Kale, pa tudi v številnih drugih krajih v Evropski uniji, smo priča temu, da je skupna politika, ki pravzaprav niti ne obstaja, razpadla. Niti ni dovolj solidarnosti med državami. Druga zadeva, kakšen je odnos, kakšna podpora se nudi pri tej tematiki na teritorijalni ravni vidimo, kaj je storil župan Gronsenta, po drugi strani vidimo, kaj se dogaja v Kaleju. Nujno moramo oblikovati strategijo tudi za samo integracijo. Najti moramo pot iz te situacije, vendar to pomeni, da potrebujemo zelo jasen načrt za integracijo posameznikov. Ponuditi bi morali ustrezne, dostojne okoliščine za sprejem teh ljudi. Tako kot Ana bi tudi sama rada podarila, da je res nujno, da rešimo vprašanje mladoletnikov brez spremstva. To bi moralo biti v središču naše pozornosti. Zaščititi bi morali interese mladoletnikov. Še dve priporočili imam. Vsi, ki smo bili v Kalaju, smo zelo dobro lahko tudi videli, kakšen negativen učinek ima Dublin, torej Dublinska uredba nujno moramo spremeniti Dublin, upoštevati moramo vse tisto, kar se dogaja na terenu. Po reformi ne bi smelo več priti do takšnih okoliščin. Če osebe pridajo v takšnih pogojih in ostanejo v nezakonitem položaju, se mi zdi, da bi morali veliko bolj aktivno delati na humanitarnih koridorjih in na zakonitih poteh priseljevanja. Hvala. Hvala lepa, gospa Gijom. Hvala lepa, tudi sama bi se rada zahvalila Ani in celotni delegaciji, ki je bila v Kalaju. Hvala lepa tudi za poročilo, ki ste ga predstavili v zvezi z razmerami na terenu. Ana je povedala, da se razmere precej razlikujejo. Sama bi v tej fazi razprave rada z vami delila predvsem dve misli. Kot prvo, Vedno je treba stvari jasno povedati. Nihče ne more sprejeti, ne bi smel sprejeti pogojev, kakršni so trenutno v Kaleju. Enako velja tudi za sprejemne centre v Italiji, Grči in tako naprej. Sama sem vedno obsojala takšne razmere, ker so res nečloveške in bi jih morali prekiniti. Mislim, da smo vsi prepričani glede tega, da se to vrstne razmere ne smejo več nadaljevati. Še druga pripomba, ta razgradnja, vsaj razgradnja dela teh centrov, je bila res nujno potrebna, kajti situacija, v kateri živijo ljudje, je res nepredstavljiva, nedopustna. Ana je tudi dobro povedala, da zaradi teh razmer tudi trgovci razno razni, izkoriščajo položaj in imajo od tega dobiček. Se pa strinjam tudi s tem, da bi morali najprej preveriti, kaj se da storiti na terenu samem, predvsem v okviru obstoječih struktur. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Malo dni nas loči do pomembnega datuma v Franciji, 1. november. 1. november je datum, ko bomo spostavili tudi operacijo, v okviru katere bo zaradi zime prepovedano kogarkoli izgnati. Zato bomo morali jasno predvideti, kaj se bo porušilo, če se bo, kako bomo spremljali ljudi, kako jih bomo integrirali. Nevladne organizacije sicer delajo tudi na tem področju, ampak delajo kompleksno, težko, priznati moramo delo, ki so ga opravile. Tudi francoski organi so opravili veliko dela tudi vsi tisti, ki se ukvarjajo z prosilci za azil, predvsem ta ključna organizacija v Franciji, je res opravila pomembno delo. Oni grejo na teren, ne čakajo, da jim kdo kdorkoli poše kakršenkoli dosej v zvezi z azilom. Prepričati je treba ljudi, da moramo storiti več, da moramo storiti več na področju vlaganj prošen za azil, ne moremo čakati na to, da bodo ljudje enostavno skakali na kamione. Pričemer moramo upoštevati več stvari. Skrbeti moramo za sodelovanje. Če bo vsak vrtnaril v svojem kotičku, ne bomo s tem dosegli nič. Povezati se moramo tudi z nevladnimi organizacijami, kar zadeva te prošnje za azil in za rušenje delov zgradb. Tu bi se morali povezati tudi z eh, britanskimi organi. Število mladoletnikov, ki jih bodo oni sprejeli, je absolutno prenisko, glede na to, koliko otrok bi lahko odpotovalo v Združeno kraljestvo. Mi smo s, od francoske strani pričakovali, da bo zaključila določene doseje, zato je izjemno pomembno, da spostavimo dobro sodelovanje z britanskimi organi, da se bodo tudi ti bolj aktivno zauzeli za reševanje teh vprašanj. Še zadnji problem, ker bodo porušili zgradbe, bo prišlo tudi do porazdelitve teh posameznikov v Evropski uniji. Kako si bodo države pravično porazdelile število teh oseb, ne vem. Tudi znotraj Francije bomo morali ustrezno porazdeliti te posameznike. Kot je rekla Cecil, upoštevati je treba tudi integracijo. Integracija se izvaja na lokalni ravni, tudi v Franciji, glede na to, da govorimo o francoskem primeru vse izkušnje, ki smo jih uporabili pri spremljanju, pri porazdelitvi migrantov, so bile uspešne. Pomembno je, da zagotovimo spremljanje, pomoč, integracijo na lokalni ravni. Vse tisto, kar so sooblikovali lokalni organi, je doživelo uspeh, zato ker so se tudi prebivalci lažje vključili v delo. Ne moram pa dopustiti ravnanje nekaterih lokalnih organov v Franciji, ki so a priori zavrnili to možnost, ki so celo začeli zbirati podpise proti imigrantom, cele peticije so organizirali, mislim, da je to nekaj najbolj nizkotnega, nekaj najbolj gnusnega. Strah in zavračanje v družbi. Samo to so spodpihovali. Poglejte si, kaj se je dogajalo na lokalni ravni v določenih krajih. Mislim, da bi morali vsi ti posamezniki pogledati v oči imigrantom in se zavedati tega, kaj so storili, kaj te integracije na lokalni ravni je sicer v Franciji potekala uspešno. Hvala lepa. Predlagam, da po tej izmenjavi mnen vprašamo še koordinatorje, če obstaja možnost, da sprejmemo nadaljne ukrepe. Čaka nas tudi srečanje z eh, gospodom Kaznovom, francoskim notranjim ministrom in sicer v začetku decembra, takrat lahko še enkrat izpostavimo ta vprašanja. Ana, rada bi dodala zgolj to, da je to problem, ki ne bo kar tako izginil, ko bomo porušili zgradbe bodo pač zgradili džunglo poleg tega kraja. Število oseb, ki bomo integrirali, je odvisno tudi od delovanja lokalnih organov. Ampak problem je v tem, da želijo vsi ti posamezniki priti v Združeno kraljestvo. In dokler so trgovci in tihotapci prisotni, bodo oni še naprej težili k temu, da pridajo v Združeno kraljestvo in bodo niti hoteli ostati v Franciji. Hvala, Hvala lepa. Mislim, da bi morali z delom pri teh vprašanjih še nadaljevati. Kot rečeno, s koordinatorji se nameravamo o tem pogovoriti, kakšne nadaljne ukrepe lahko sprememo. Če imamo še par minut, bi radi obravnavali še poročilo z misije v Lizboni na Portugalskem. Obiskali smo Evropski centr za spremljanje drog in odvisnosti od drog. Ana? No, sama zaupam koordinatorjem in predsedujočemu. Upam, da bomo do decembra zagotovili kakšne nadaljne ukrepe. Res imamo problem z mladoletniki brez spremstva. Ne želimo dajati lekcij francoski vladi, niti si ne drznim dajati na sveto v francoski vladi, ampak ugotavljam, da je 1200 mladoletnikov brez spremstva, ki so ogroženi. Nimamo na voljo ustrezne strukture, ki bi jih lahko sprejela. Najti moramo nek način, ki bo všeč vsem, ampak zdi se mi, da bi predsednik našega odbora moral napisati pismo, tako kot je prejšnji teden rekel tudi varuh pravic, da jasno izpostavimo problem. Mladoletniki brez spremstva se namreč soočajo z izgonom. Lahko bi francoski vladi tudi pomagali pri odnosih z britansko vlado, kjer si merijo moči. Problem je v tem, da so prošnje, ki jih vlagajo, tako nepopolne, da jih je nemogoče obravnavati. Posamezna združenja pravijo, da bi 500 mladoletnikov lahko odpotovalo v Združeno kraljestvo, ampak ti mladoletniki ne morejo predložiti dokazov. Če je nekdo mladoleten sam in je prečkal sredozemlje, verjetno nima pri sebi ne vem, če so vse. Cecilija včeraj navedla številke 20 tisoč mladoletnikov je prišlo od začetka leta zgolj v Italijo. 12 tisoč jih je bilo v začetku leta 2015. Ukrepati moramo. Zato bi predsednik Morales moral poslati pismo, da bi opozoril na razmere. Saj nikogar ne obsojamo, zgolj opozarjamo na razmere, kakršne so. Če smem. Ne bomo sedaj imeli francosko-francoske razprave, niti ne razprave znotraj levice v dvorani. Saj ne gre za obsojanje, Kristin kaj bomo obveščali in opozarjali francosko vlado? Saj ve, zakaj gre. Ali sploh misliš za eno samo sekundo, da francoska vlada ne ve, da obstajajo ti mladoletniki brez spremstva in da si želi francoska vlada kar tako umiti roke nad tem problemom? Ne. Uskladiti moramo svoja prizadevanja, predvsem, ko gre za reševanje problematike mladoletnikov brez spremstva. In tudi britanski organi morajo storiti več. Na njih moramo pritisniti ker je pomembno, da še naprej pritiskamo na njih, da sodelujemo s posameznimi organizacijami, ki pripravljajo dosjeje te, za te mladoletnike, da bodo lahko odpotovali v Združeno kraljestvo. Seveda ne morejo odpotovati, ne da bi vedeli, kdo so, da, ne da imajo kakršnekoli